Good afternoon, ladies and gentlemen. Lep pozdrav, kolegi in kolegice. Dovolite mi, da začnem z današnjo sejo odbora regij. Vse vas toplo pozdravljam na tej seji. Dnevni red poznate. Razposlali smo ga. Zanima me, če lahko ta dnevni red potrdimo. Ima kdo kakšen komentar, kakšen predlog? Ne? Potem je dnevni red za današnjo sejo sprejet. Začela bom eh, s kratkimi sporočili eh, predsednice. Samo dve sporočili imam. Obvestiti vas moram, da sem na zadnji seji odbora regiji poročala iz eh, prvega triloga o SRSP. Pogajalska ekipa parlamenta je eh, v tem času eh, in sicer 25. Eh, in 31. januarja že imela dva politična dialoga s komisijo in svetom. Pogovarjali smo se o svežnju, o partnerstvu, o večlenjem programu za pregledno, za parlamentarni nadzor za SRSP in o prihodnosti programa obvestim vas lahko, da smo v tej fazi blizu dogovora eh, s svetom o tem eh, svežnju, ko bo svežen eh, dokončno oblikovan, bomo o njem glasovali na odboru regije na naslednji seji v skladu s členom 69F4 poslovnika Evropskega parlamenta. Rada bi se zahvalila poročevalcema gospe Čiskrejo in gospodu Van Nisteroju za uh, dobro upravljeno uh, eh, delo v pogajanjih. Trialog je potekal v duhu eh, partnerstva in medsebojnega razumevanja. Upam, da bomo torej kmalo prišli do dogovora in da bomo na naslednji seji že pripravljeni na glasovanje v odboru. Še naprej vas bom redno obveščala o razvoju dogodkov v zvezi s tem dosejem. Moje drugo sporočilo pa uh, je naslednje. Konferenca o lokalnih in regionalnih oblastih v uh, regiji uh, širitve in uh, evropska politika na tem področju je potekala v uh, prejšnjem tednu, uh, ponedeljek in torek. Komisar Han uh, je uh, imel govor v ponedeljek in tam je bilo tudi več eh, govornikov, ki so govorili v menu odbora regije. Gospod Nilsson, gospa Rentke, gospod Picula, gospod Bogovič eh, in gospod Jakovčič so vsi govorili na tej konferenci. Imela sem eh, to čas, da sem predsedovala drugemu dnevu sestanka. Potekali so zanimive razprave o vlogi lokalnih in regionalnih oblasti, eh, govorili smo o eh, procesu širitve, o politiki Evropske unije na tem področju, o trenutni fazi, o eh, samih programih na tem področju, o strategiji za jadransko regijo. Z nami so bili predstavniki Srbije, Črne Gore, Albanije, Kosova, in eh, Bosne in Hercegovine. To so bile zanimive razprave in eh, rada bi se zahvalila vsem sodelujočim iz odbora regi za njihove prispevke k sami razpravi. To so bila moja sporočila, sedaj pa smo že pripravljeni na glasovanje. Mislim, da eh, ste praktično vsi člani in članice tukaj, upam, da imate glasovalne kartice. Najprej bomo glasovali o letnem poročilu o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2015. Gospoda Jakovčiča sicer eh, ne vidimo, on je naš poročevalec, tako da se bomo kar lotili glasovanja samega. Začenjamo s predlogom spremembe 1. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog srembe 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog srembe 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 8, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog srembe 10, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis štiri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog strojembe 35, drugi del kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo, preverjamo elektronsko. Predlog spremembe 35, drugi del, glasujemo. Open. Okay, the vote is... Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 37, kdo je za, proti, vzdržani, preverjamo zavrnjen. Preračunem je 38, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejembe 39, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejembe 49, 49, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 51, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 54, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 56, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 57, kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 62, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 65, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 66, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 72, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 73, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 74, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. Predlog spremembe 77. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa še končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto. Najlepša hvala. Sedaj pa nadaljujemo. Mnenje poročevalca Omržeja o upravljanju ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah. Gospod Omržej je osnutek mnenja predstavil 29. novembra, 27 predlogov sprememb je bilo uloženih za ta osnutek in po eh, pogovorih s poročevalci v senci je poročevalec pripravil 12 kompromisnih predlogov. Danes bomo glasovali, vodilni eh, odbor, odbor za ribolov, eh, za ribištvo bo glasoval marca. Želite besedo, gospod Omaržen? Ne. Potem pa bomo kar začeli z glasovanjem. Začenjamo s predlogom spremembe 2. Kdo je za? Proti? Aha, ta je brezpredmeten, se upravičujem. Moja napaka. Začeli bomo s predlogom spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Sedaj pa kompromis 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? brezpredmeten je, če je sprejet uh, preraspodeljen B9, pravi predsednica. Ne, se upravičujem, kompromis dve, glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis pet. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 23. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 24. Imamo ustni predlog spremembe. Kakšen eh, komentar ima kdo kaj proti temu ustnemu predlogu spremembe? Ne. Potem pa glasujemo o ustnem predlogu spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. Predlog spremembe 25, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 33, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 36, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis 8. Kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 9. Kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 10. Kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 11. Kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 49, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 2, ne, 56, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet in še končno glasovanje, elektronsko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto z veliko večino. Hvala, gospod Omrže, čestitke. S tem smo prišli do konca današnjega glasovanja. Nadaljevali bomo z naslednjo točko na dnevnem redu. So z nami že vsi govorniki na temo tehnične pomoči in kohezijske politike? Prav. Naslednja točka je delavnica o tehnični pomoči pri kohezijski politiki in to delavnico organizira tematski sektor za strukturno in kohezijsko politiko. Odbor regij se je pred nekaj časa odločil, da pripravi poročilo na lasno pobudo o prihodnji perspektivi za tehnično pomoč v kohezijski politiki. Gospa Tomašič je postala poročevalka za to poročilo. V tem kontekstu smo prosili ustrezno raziskovalno službo, ki podpira delo eh, našega odbora za organizacijo te delavnice. Kot eh, vidite, na dnevnem redu so z nami predstavniki komisije, računskega sodišča, Evropske investicijske banke ter Svetovne banke. Obvestili nas bodo o trenutnih izzivih na področju izvajanja tehnične pomoči in eh, o različnih pobudah komisije ter držav članic o tem, kako vse skupaj deluje. Z nami so že vsi govorniki, ko ponavadi nimamo veliko časa, tako da bom besedo kar predala gospodu eh, Paskalu Božmansu, vodju, vodji eh, enote za krepitev kompetenc eh, iz GD Regijo. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala. Gospa predsednica, hvala za uh, povabilo na to delavnico o tehnični pomoči. Sam bom govoril o dveh eh, virih tehnične pomoči, eh, o tehnični pomoči na pobudo komisije. Zato imamo 1,2 milijarde evrov na voljo za vse različne strukturne in investicijske sklade. Na to pa bom govoril tudi o tehnični pomoči na pobudo držav članic v višini 13,6 milijarde. Eh, oziroma 13,4 milijarde evrov. Ta eh, sredstva so desetkrat eh, višja kot pa sredstva, s katerimi razpolaga Komisija za tehnično pomoč. Imamo ni cela 3,5 odstotka vseh sredstev za tehnično pomoč, malce več kot v preteklosti, ko smo imeli ni cela 25 odstotka. In eh, razvili smo strategijo za tehnično pomoč eh, in eh, ji namenili 815 milijonov evrov za RDF in kohezijski sklad za to obdobje programa. Želimo tudi bolj strateški pristop pri uporabi teh tehnične pomoči. Več kot 83 milijonov evrov pa je bilo odločenih za program podpore za strukturne reforme uporabljamo eh, neposredni model upravljanja, eh, do neke mere pa tudi eh, posredno upravljanje, ampak zaenkrat se tega nismo posluževali. Za to programsko obdobje smo vzpostavili okvir za bolj ciljno, usmerjeno, bolj učinkovito uporabo tehnične pomoči, ki bi jo radi oblikovali v skladu z našimi strateškimi cilji. Izpostavili smo osem eh, prioritetnih področji, razvoj eh, politike, urbani razvoj, eh, izvajanje, finančni instrumenti, krepitev zmožnosti, zato je odgovorna naša enota, na to ocene oziroma okvir za ocene in delovanje, komunikacije, razvoj internega znanja in smotrnost. Za samo izvajanje programa imamo na voljo več kot 300 milijonov evrov, torej največ, eh, največji delež te ovojnice. Obenem eh, pripravljamo tudi letna poročila, zato da lahko eh, uporabo tehnične pomoči revidiramo na letni osnovi. Rad bi vam predstavil tri primere, za katere je odgovorna naša enota, naš center za krepitev zmožnosti. Mislim, da je to zanimivo, lahko vam namreč predstavimo, kako uporabljamo ta sredstva. Prvo kot prvo imamo sistem peer-to-peer, v eh, okviru katerega bi radi bolje izkoristili znanje znotraj držav članic, tako da bi zagotovili boljše eh, upravljanje s popraševanjem in eh, dobavo. Na to imamo tudi boj proti goljofiji in korupciji in pa dva akcijska načrta za javna naročila in državno pomoč. Sodelujemo eh, z GD za rast in GD za konkurenčnost. To sta dve področji, ki vplivata seveda tudi na regionalno politiko. Naj začnem najprej eh, s peer-to-peer. Gre za preprosto eh, orodje na podlagi popraševanja države članice, lahko na nacionalni oziroma regionalni ravni prosijo za Eh, pomoč. Komisarka Kresu je s tem začela pred dvema letoma in od začetka delovanja tega programa smo dobili več kot 150 eh, prijav, 100 smo jih že potrdili, 74 pa že izvedli. 24 držav članic je pri tem sodelovalo. Eh, do sedaj smo podprli več kot 1100 sodelujočih. Imamo več orodij v okviru tega instrumenta, strokovne misije, Eh, študijske obiske in pa delavnice lahko organiziramo. Na ta način ugotavljamo tudi, kje države članice potrebujejo največ pomoči in eh, katera pravila so najbolj zapletena. Najprej, eh, naprimer, vprašanja v zvezi z upravljanjem in nadzorom, na to tudi finančni instrumenti, urbani razvoj, javna naročila in pametna specializacija. Najbolj aktivne države članice so Litva, Češka, Hrvaška, Eh, Romunija, Bolgarija in Poljska. Najbolj aktivne pri izmenjavi pa so Poljska, Romunija, Nizozemska in eh, Litva. Nekatere države tako nudijo podporo, kot podporo tudi zahtevajo oziroma za njo prosijo. Druga pobuda, ki jo eh, podpiramo s pomočjo te tehnične, tehnične pomoči, so pakti za integriteto. Imamo 17 pilotnih projektov, ki jih podpiramo posod po Evropski uniji v 11 državah eh, članicah. Ta pakt eh, za integriteto eh, je začel delovati pred štirimi leti oziroma bo, za, bo deloval eh, štiri leta do konca leta 2020 skupaj s Transparency International. Izbali, izbrali smo projekte, ki jih eh, sofinanciramo s pomočjo strukturnih skladov, tam določimo neodvisne nadzornike, naprimer predstavnike Transparency International ali pa predstavnike drugih eh, tovrstnih organizacij, ki od samega začetka projekta sledijo razvoju dogodkov in spremljajo izvajanje. To je orodje, ki ga Transparency International uporablja posod po svetu že od leta 1990 naprej, ampak zaenkrat eh, tega orodja nismo uporabljali za strukturne sklade. Tukaj vidite nekaj ključnih podatkov eh, o tem projektu. Gre za projekte v višini skoraj ene milijarde evrov. Sam projekt je vreden malce več kot 7 milijonov evrov. Uh, deluje v več držav članicah in v več eh, sektorjih, ne zgolj v transportu in oko, na področju okolja, ampak tudi na področju IKT in tako naprej. Tretji primer eh, uporabe tehnične pomoči pa je eh, projekt smernic za javna naročila. Pri tem smo se osredotočili na 25 tistih najpogostejših napak, do katerih pride in ki so jih zaznali revizori. Te smernice smo poskušali torej utemeljiti na podlagi teh 25 najpogostejših eh, napak in eh, poskušali smo eh, olajšati izpolnjevanje pravil. Doseči smo želeli tiste, ki dejansko dobivajo sredstva, upravičence do sredstva in zato smo te smernice prevedli v vse uradne jezike Evropske unije in več kot 60 tisočkrat je bil ta vodič že snet z naše spletne strani. Sedaj pa bi rad na kratko predstavil tehnično pomoč, ki jo uporabljajo države članice. Naj začnemo z nekaj številkami. Več kot 7,5 milijarde evrov imamo eh, pri ERDF in pri kohezijskem skladu in to se uporablja za tehnično pomoč eh, v državah članicah. Tekom pogajanj eh, leta 2014 in leta 2014 je naša enota poskušala eh, izpostaviti tiste najpomembnejše teme, torej kako zagotoviti bolj ciljno usmeritev, eh, bolj učinkovito rabo eh, oziroma smotrno rabo tehnične pomoči. Največ tehnične pomoči se uporablja za človeške vire in za tiste ključne organe. upravni organi, eh, posredniška telesa in eh, drugi organi lahko eh, uporabljajo top-upe, bonuse in tako naprej, ampak mi si prizadevamo za strateško ciljno usmeritev, zato si prizadevamo za akcijske načrte, še posebej tam, ker je v celotni zgodbi velika količina teh sredstev veliko upravičencev še vedno uporablja ta sredstva, tako da delajo tiste najpogostejše napake, naprimer v zvezi z eh, javnimi razpisi, nimajo pravih eh, eh, znanj, kar se tiče razvoja projektov in tako naprej. Tako jim lahko pomagamo. Na to sistemi za spremljanje in ocenjevanje, to je spet ključno področje za tehnično pomoč. Izvajamo ex ante, ex post, uh, ocene in eh, spremljamo razvoj dogodkov, tudi tukaj lahko države članice dobro podpiramo. Študije in strategije so prav tako ključna področja in eh, tudi tukaj lahko naredimo več. Eh, želeli smo ugotoviti oziroma razdeliti tehnično pomoč na dva dela za TO11 imamo uh, 2,4 uh, milijarde, ne toliko sredstev kot uh, v celoti. In, uh, večina tehnične pomoči je že integrirane v operativne programe. Želimo, da države članice natančno uh, analizirajo glavne težave v prejšnjem obdobju tako da smo lahko na to eh, bolj ciljno usmerjeni pri zagotavljanju tehnične pomoči. Tam, kjer se tehnična pomoč uporablja za človeške vire, eh, kar eh, velja za praktično vse države članice, tam zahtevamo ustrezne celovite akcijske načrte za to področje. Želimo, da sredstva romajo k tistim, ki opravljajo največ nalog. Tam, kjer se tehnična pomoč uporablja za Eh, res števila eh, delovnih mest. Zahtevamo tudi podatke o ekvivalentih polnega delovnega časa, tako da imamo bolj natančne informacije o tem, koliko upraviče, upravičencov dobiva podporo v okviru tehnične pomoči. Države članice pozivamo k uporabi tehnične pomoči za akcijske načrte, ki so povezani eh, z ex ante pogojevanjem, naprimer krepitev politike za Eh, javna naročila ali pa za državno pomoč, eh, spet gre za ciljno usmerjenost. Rešiti je treba tudi vprašanje člena 125.4c, eh, ki govori o boju proti goljofiji in korupciji. Imamo tudi tehnično pomoč za to področje in pred kratkim smo pripravili oziroma začeli izvajati študijo, ki se osredotoča na uporabo sredstev za to področje. Krepitev kapacitet pri projektih za eh, upravičence je prav tako pomembna in države članice pozivamo k uporabi referenčnih kazalnikov, ki smo jih eh, razvili za tehnično pomoč, tako da lahko bolje eh, analiziramo output in uporabo tehnične pomoči. In še zadnja preglednica o izzivih in priporočilih. Po našem mnenju je pomembno, da se tehnično pomoč še naprej uporablja ciljno usmerjeno, in eh, smoteno, tako da si resnično prizadevamo za pregledno organizacijo upravljanja skladov. Nočemo, da je ta tehnična pomoč eh, eh, neka, nek pavšalni znesek, biti mora ciljno usmerjena. Seveda pri komisiji analiziramo uporabo tehnične pomoči. Tako znotraj komisije, kot tudi znotraj službe za podporo za strukturne reforme. Države članice in komisija morajo bolje oceniti, kako se tehnično pomoč eh, uporablja in zato so pomembni kazalniki, s katerimi dosežemo boljše rezultate. Hvala. Eh. Hvala, hvala za vašo predstavitev. Nadaljujemo s naslednjo predstavitvijo. Gospod Kurt Bungarc. Ali sem prav izgovorila? govoril bo o boljši uporabi tehnične pomoči pri evropskih strukturno-investicijskih skladih. In predstavil izkušnje iz reviziji smotrnosti poslovanja Evropskega računskega sodišča. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, da ste me povabili. Sem Kurt Bungarc. Delam kot revizi, revizor smotrnosti poslovanja. V zadnjih osmih letih se ukvarjam z um, programi energije in prometa. Uh, Evropsko računsko sodišče ni neposredno analiziralo tehnične pomoči pri naših revizijah, vendar pa smo že pridobili pomembne izkušnje v zvezi s tem, kaj deluje in kaj ne deluje v kohezijski politiki. Prav tako imamo nekaj znanja o administrativnih zmogljivostih eh, v državah članicah. Eh, in eh, bolj kot o prihodnosti tehnične pomoči bi želel spregovoriti o tem, S kakšnimi vidiki bi se lahko pri tehnični pomoči ukvarjali v bodoče, zato da bi izboljšali delovanje organov upravljanja in pa učinkovitost programov evropskih strukturnih investicijskih skladov? Pri tehnični pomoči bi se morali osredotočiti na smotrnost, učinkovitost, na gospodarnost ukrepov in včasih pozabljamo na vidik stroškovne učinkovitosti. To pomeni odnos med rezultati in pa vložkom v projekte. Vse skupaj seveda ureja Evropska finančna uredba. Preden spregovori, no potem bi želel spregovoriti o pomankljivostih. Po mojem mnenju bi tehnična pomoč morala prispevati k doseganju trajnostnih rezultatov, torej dolgoročnih rezultatov. Pogosto nam tudi tega manjka v državah članicah. Tukaj bi želel podariti, da si moramo vsi prizadevati za pravo evropsko dodano vredno, za dobro strateško načrtovanje, za prioritarizacijo različnih ukrepov. Eh, potrebujemo tudi učinkovito oblikovanje projektov in pa izbiro projektov. Tudi tukaj prihaja do pomankljivosti v regijah in pa zavzeti se moramo za trajnost rezultatov projektov. O tem ne razmišljamo dovolj dobro, ko oblikujemo naše projekte. Tudi dobre administrativne zmogljivosti so zelo pomembne pri izvajanju programov ESIF. Pogosto pa so organi upravljanja zelo šipki v različnih regijah Evropske unije. In čas je, da to dejstvo priznamo, ne pa, da vedno z prstom kažemo na komisijo, ki češ, da ni naredila dovolj, da bi stanje izboljšala, ali pa da zahtevamo poenostavitev. To ni prav na, pravi način za izboljšanje uspešnosti naših programov. Številni upravljalni organi pa posredniška telesa nimajo dovolj osebja, nimajo dovolj zmogljivosti, nimajo dovolj veščin, prav tako pa nimajo eh, organizacijskih zmogljivosti za to, da bi lahko zagotovili dobro delovanje programov. In ehm, pravzaprav bi morali upravljalski organi poskrbeti za to, da bi upravičenci dosegli boljše rezultate. sredstva, ki so na voljo v okviru tehnične pomoči, bi morali uporabiti za izboljšanje uspešnosti na terenu. Morali bi organom upravljanja neposredno pomagati pri izvajanju programov, istočasno pa moramo pri tem upoštevati izkušnje in pa naučene lekcije. Četrta točka gre za upravljanje ciklov projektov. Ta cikl je treba skrbno spremljati od začetka do konca. To pomeni, da moramo ustrezno analizirati potrebe, določiti prednostne naloge, eh, moramo imeti konkurenčne postopke izbire projektov in pa Potrebujemo tudi učinkovito izvajanje in pa financiranje projektov, če gre za sofinanciranje strani Evropske unije. In to me privede do ex post evalvacije. Skupaj s kolegi iz komisije se strinjamo, da ko gre za ex post eh, ocene, regije in pa države članice ne naredijo dovolj in tukaj bi morali upoštevati lekcije iz preteklosti. In pa še zadnja točka na seznamu. Menimo, da so v številnih državah članicah administrativne zmogljivosti boljše na centralni ravni, torej v glavnih mestih. Tam so veliko boljše, kot pa če ocenjujemo bolj oddaljene regionalne ali lokalne organe, ki pogosto nimajo dovolj osebe ali pa osebe ni dovolj kvalificirano in ehm, tudi nimajo dovolj stikov z drugim osebjem. Regionalne in pa Regionalni in pa lokalni organi potrebujejo več pomoči kot pa organi na centralni ravni. Sedaj pa še pomankljivosti. S katerim bi se bodoče morali soočiti pri tehnični pomoči, v preteklosti nismo dovolj upoštevali načela stroškovne učinkovitosti, tako na eh, ravni programov, kot tudi projektov. Na ravni programov um, ni dovolj pojasnil o tem, kako bi evropska sredstva lahko najbolje pripomogla k doseganju evropskih ciljev. Drugič, niso vedno uporabljene najbolj stroškovno učinkovite možnosti. In to potem privede do manjše stroškovne učinkovitosti. Pogosto so pri izvire različnih možnosti bolj pomembne lokalne ali druge strateške prednostne naloge. Prav tako ne spremljamo same uspešnosti projektov. Pogosto prihaja na lokalni ravni do tehnično slabih rešitev, pogosto so ti projekti draži in pa manj učinkoviti, kot pa projekti, ki jih financirajo na nacionalni ravni ali pa iz zasebnega sektorja. Um, organi upravljanja ne, se ne osredotočajo dovolj na uspešnost projektov, ampak na samo zakonitost postopkov. To ima prednostni pomen. Kakovost, pravi rezultati in dogoročni učinki pa niso dovolj upoštevani pri organih upravljanja v državah članicah. Tretja točka. Trajnostni dolgoročni rezultati. Organi upravljanja se prizadevajo za neposredne rezultate, hitre rezultate, to jim ponavadi dobro uspeva, ne zastavijo pa dovolj um, učinkovitih pogojev za dolgoročne rezultate, za upravičence in pa za regije same no, zakonite zahteve, recimo petletno obdobje, v katerem je treba ohraniti investirani znesek ali pa delovna mesta. Dobro, to pa novadi spoštuje, ampak to je zgolj nek pravni minimum. Potem eh, naslednja točka, ocena neuspehov na trgu. Gre za to, da moramo pogosto uporabiti dakoplačevalski denar za odpravljanje napak in o tem se ne sporoča dovolj. Zlasti je to problematično, če se financira zasebni sektor, podjetja ali majhna in srednja velika podjetja. Um, treba je zagotoviti skrbni nadzor nad tem, da institucije, ki so v težavah, ne dobivajo subvencij ali pa drugih evropskih sredstev. Um, Upravičenci morajo financirati večji delež svojega projekta brez dodatnih posajil in to pogosto ni dovolj pod nadzorom. Če projekti ustvarjajo dobiček, potem pri tem tudi ne ocenimo ustrezno potencialnega dobička, prav tako eh, pogosto ne analiziramo v dovoljšni meri stroškov projektov ali pa jih sploh ne analiziramo. Naslednja točka. Učinkovitost programov eh, um, ne sme biti samo zakonita, ampak mora biti tudi smotrna in uh, učinkovita. Uh, ko gre za sprejemanje pravil, pa tega ne upoštevamo dovolj. Um, pogosto enote tudi nimajo dovolj pravnih izkušenj ali pa komercialnih izkušenj. Z centraliziranimi enotami pa smo pogosto ugotovili, da bi lahko tukaj poskrbeli za ekonomijo obsega, s čemer bi znižali tudi administrativna bremena in pa stroške. Če gre za decentralizirane enote, ki upravljajo tako javne razpise, kakor državno pomoč, potem pa tukaj seveda prihaja do visokega tveganja goljufi in nepravilnosti. Pogosto prihaja do eh, razdrobljevanja projektov, zato da se s tem deloma lahko izogneš eh, določenim pravilom, ampak to pogosto privede do dodatnega dela, neželenih zamud in pa do zmanjšanja učinkovitosti potem tudi eh, pretiravanje pri pravilih strani regionalnih organov ni smiselna. To je še eden izmed pojavov, do katerega pogosto prihaja. Eh, Dogoročni postopki za mm, prošnje mm, vsebujejo veliko podvojevanja in to bi morali odpraviti. Prav tako ni spremljivo, če eh, nacionalne projekte v nacionalnih schemah nepovratnih sredstev, ki so sofinancirani tudi iz Evropske unije, um, če, torej, če ti projekti zahtevajo več sredstev, kot pa tisti, ki se financirajo samo iz nacionalnih schem. Pogosto dobivajo projekti sofinanciranja kompenzacije, samo zato, ker so se lotili evropskega projekta, um, medtem ko bi lahko ta projekt potekal tudi na nacionalni ravni. Ne na zadnje to škodi tudi ugledu Evropske unije. Uporaba standardnih metod in infrastruktur, orodi. Uh, ti so primerni za določene oblike projektov. Ni treba, da ponovno izumljamo toplo vodo, ko imamo že obstoječo infrastrukturo, ki bi jo lahko lažje eh, upravljali na, dru na drugačen način. To seveda zahteva sodelovanje z regijami, z podjetji, z lokalnimi enotami in morda nekom v komisiji, ki bi lahko. Um, ponudil pregled nad, celotno, nad celotnimi postopki v infrastrukturnih projektih um, bi morali skrajšati dolge lokalne projekte za pridobi, um, postopke za pridobivanje dovoljen. Um, pogosto so ti postopki preveč zapleteni. Istočasno pa bi morali upoštevati strože časovnice in pa uh, seveda tudi uh, pogoje, ki jih morajo uh, upravljalci projektov izpolniti. pomankanje učinkovitosti pri poročanju organov je prav tako ena izmed pomankljivosti, ki se pogosto pojavlja. To je pomeno tudi pri kazalnikih in pa pri primerjavi rezultatov. Um, to pomeni, da bi potrebovali organ, ki zbira zanesljive osnovne podatke, tega še vedno nimamo in da bi morali eh, vzpostaviti smotrne kazalnike uspešnosti. Eh, omenil sem že ekspost ocene in pa za voljo časa se rekar skočil na zadnji posnetek. Tukaj bi izpostavil samo četrto točko, vse ostalo sem omenil že prej um, nacionalni cilji v primerjavi z specifičnimi cilji posamičnih projektov. S tem sem se v zadnjih letih veliko ukvarjal in ugotovil sem skupaj s kolegi iz komisije in pa iz nacionalnih držav, da širši cilji in pa specifični cilji projektov niso v um, niso skladni med seboj. Naj omenim recimo projekt o obnoljivi energiji. Če imate recimo projekt za obnovo obrata obnovljive energije, eh, potem številni vzamejo samo po sebi umevno, da bi to nujno privedlo do nove infrastrukture, novih delovnih mest in tako naprej. Ampak pri tem se ne bi smelo zgoditi, da ta projekt ne bi bil v skladu z recimo cilji za obnovljive vire energije iz obzorja za leto 2020. Pogosto prihaja do protislovja med širšimi cilji regionalne politike in pa specifičnimi cilji projektov. Tukaj pogosto prihaja do nedoslednosti. In pa še zadnja točka, morali bi se izogniti nepotrebnim izgubam, zlasti v bogatejših državah, v bogatejših eh, regijah, netoplačnicah. To se pogosto dogaja na ravni držav, pa tudi na ravni upravičencev če gre za to, da bi lahko ti upravičenci izpeljali projekte brez davkoplačevalskega denarja iz evropskega proračuna. Um, toliko z moje strani. Z veseljem bom z vami razpravljal o pomankljivostih, ki sem jih omenil. Prav tako vam lahko dam nekaj več um, primerov iz uh, realnih revizij z terena. Uh, eh, na ta način bomo lažje. Uh, dobili idejo o tem, kako prihodnje odpraviti te napake. Um, Hvala lepa. Naslednji je Frank Lee iz oddelka iz svetovalnega oddelka za finančne inštrumente Evropske investicijske banke. Govoril bo o tehnični pomoči, ukrepih tehnične pomoči, ki jih podpirajo skladi eh, ESI. Najlepša hvala, gospa predsednica, in hvala za povabilo na to delavnico. Hvala, da ste mi dali možnost, da predstavim dejavnosti EIB in eh, naše dejavnosti, še posebej na področju tehnične pomoči. Večina eh, tistih, ki ste danes tukaj, veste, da Evropska investicijska banka igra precej pomembno vlogo pri zagotavljanju tehnične tehnične pomoči. Večine, večina te tehnične pomoči se napaja prek sredstev komisije, deloma pa tehnično pomoč financirajo tudi države članice in sam bom poskušal razlikovati med tema dvema tipoma tehnične pomoči. Poskušal vam bom eh, podati nekaj otipljivih primerov eh, naših eh, dejavnosti in razmišljal bom tudi o prihodnosti. To je verjetno najbolj zapletena eh, preglednica moje predstavitve, tako da ji bomo posvetili malce več eh, časa. Govoriti je treba o tipih eh, tehnične pomoči in svetovalne podpore, ki jo zagotavljamo v okviru strukturnih in investicijskih skladov. Gre za tehnično svetovanje in za finančno svetovanje. To sta dva glavna tipa, dve zelo različni področji. Kar se tiče tehničnega svetovanja, gre za tiste programe, ki jih komisija neposredno financira s svojimi sredstvi. E, imamo tudi programe, ki jih financiramo s pomočjo e, pogodb, ki jih sklenemo z državami članicami oziroma e, z organi upravljanja. Kar se tiče neposredno financiranih pro programov, je naš največji program, program Jaspers. Kot veste, gre za instrument za pripravo projektov. V eh, novih državah članicah smo začeli s tem programom, eh, na to smo ga razvili in sedaj imamo na voljo tudi instrumente, eh, ki obravnavajo projekte in programe, ki so skupaj precej obsežni. Osredotočamo se na tri glavne teme, na strategijo, razvoj in izvajanje, eh, za svetovanje, eh, v okviru podpore s pomočjo strukturnih skladov, imamo pa tudi mrežo eh, za izmenjavo najboljših praks in eh, znanja eh, z več različnih horizontalnih področji. Na to imamo na desni še nekaj več programov, tisti najbolj znani so v Romuniji in Bolgariji, ker nam različni organi upravljanja zagotavljajo tehnično pomoč, ki se financira iz njihovih proračunov gre za programe, ki se osredotočajo na izvajanje, ne na pripravo. In eh, kmalo vam bom podal eh, nekaj primerov. Na to imamo finančno svetovanje, spet eh, na eni strani programe, ki jih financira komisija s svojimi sredstvi, in na to prilagojena podpora za organe upravljena, večinoma kar se tiče finančnih instrumentov, kar se tiče ozaveščanja Eh, izvajanja najboljših praks, eh, pomagamo pa tudi pri eh, izvajanju teh prilagojenih finančnih instrumentov, ki jih poskušajo vzpostaviti organi upravljanja in države članice. Obravnavamo tudi tako imenovane investicijske platforme, kjer zbiramo različne vire financiranja, tudi evropske strukturne sklade. Ne na zadnje, to sicer ni program, ki ga eh, neposredno financirajo strukturni skladi. Imamo tudi eh, svetovalno vozlišče, Evropsko svetovalno vozlišče za eh, naložbe. Tukaj to vozlišče omenjamo zato, ker je precej zanimiv način financiranja, ki lahko zapolni tiste vrzeli, kot jim rečemo, ki obstajajo v glavni mreži tehnične pomoči, ki sem jo ravno kar opisal. Na kratko o eh, Jaspersu. Eh, naj vam povem, kako obsežen je ta instrument. Prisotni smo, ukolikor se le da, kot centralizirana institucija eh, imamo šest regionalnih uradov v državah članicah. 130 oseb dela za Jaspers, poleg tega pa imamo dostop tudi do več različnih eh, svetovalcev, imamo okvirne pogodbe, ki smo jih eh, sprejeli v okviru Jaspersa. S pomočjo, s pomočjo eh, te lokalne prisotnosti lahko zmanjšamo odzivni čas, kar se tiče dostopa do upravičencev, bolje lahko razumemo lokalne okoliščine, lokalne pogoje, ki seveda vplivajo na pripravo in izvajanje projektov ugotavljamo tudi, da smo na ta način malce bolj fleksibilni, kar se tiče uporabe sredstev na terenu. Primer, ki pokaže, da se Jaspers ne osredotoča samo na ogromne infrastrukturne projekte, je naslednji. Znotraj Jaspersa imamo enoto, ki se osredotoča na pametno specializacijo. Eh, pokriva na, na primer programe za urbani razvoj in tukaj imamo eh, primer projekta, ki smo ga eh, podpirali na polskem. Gre za obnovo območja znotraj mesta, gre za več sektorskih ukrepov. Pomagali smo pri pripravi, pri pregledu v ocene učinka oziroma presoje vpliva na okolje, Eh, pomagali smo tudi pri vprašanjih v zvezi z državno pomočjo in tako naprej. Še en primer, ki se nanaša na uh, izvajanje projekta, ki uh, ga podpira tehnična pomoč držav članic, njihov proračun torej, uh, je tale primer. Uh, imamo osem oseb, uh, ki delajo v Bukarešti, o, e, v Romuniji, sodelujejo z več različnimi organi upravljanja, osredotočajo se večinoma na uh, večje infrastrukturne projekte, katerih proračun je precej visok, naprimer na področju prometa, uh, podnebnih sprememb, okolja, energetske očinkovitosti in uh, prenosa energije. Sodelujemo uh, z organi upravljanja pri krepitvi zmožnosti, pri izboljšanju upravljanja, Eh, delovanja in eh, kar se tiče samega izvajanja projekta in različnih vprašanj, ki se tukaj porajajo. Ne na zadnje pa eh, bi rad predstavil, kaj počnemo na področju finančnih instrumentov in svetovanja v zvezi z njimi. V Bolgariji sodelujemo z organi, ki vzpostavljajo lasne finančne instrumente. Gre za tako imenovano strukturo sklad skladu to so finančni instrumenti, ki so jih sami oblikovali eh, od začetka pa do konca in mi pomagamo eh, strategijami za razvoj takšnih instrumentov, pomagamo tudi pri spremljanju, pri poročanju in pri oblikovanju eh, različnih sporazumov. V zadnjem četrtletju leta 2015 smo pri tem sodelovali z Evropsko banko za obnovo in razvoj in Svetovno banko osredotočili smo se tudi na druge sektore, naprimer na MSP-je in eh, urbani razvoj, projekte na tem področju. Upamo, da bomo lahko eh, tudi v prihodnje nadaljevali eh, s podporo pri izvajanju tega instrumenta, tako da bomo pomagali pri izbiri finančnih posrednikov. Iščemo različne možnosti, s katerimi bi lahko zagotovili kombinacijo Eh, financiranja eh, z naslova strukturnih skladov in eh, z naslova EIB tudi s pomočjo jamstva sklada EFSI. S tem sem prišel do konca predstavitve in nekaj besed bi rad namenil še priporočilom za prihodnost. Vsi verjetno razmišljamo o dejstvu, da evropski proračuni ostajajo na nek način vedno manjši in zato moramo identificirati, se pripraviti eh, in eh, na to izvajati eh, dobre, dobro delujoče projekte. Sredstva morda padajo, ampak proračun za tehnično pomoč je treba ohraniti na isti ravni ali pa ga celo povečati. Sama sredstva za projekte lahko najdemo na različnih straneh eh, s pomočjo različnih virov, ampak eh, brez ustrezne strategije teh sredstev ne bomo mogli dobro uporabljati. Potrebujemo tudi dobre projekte, drugače eh, sredstva ne bodo dovolj. Načrtovanje projektov, identifikacija projektov z vidika tehničnih vidikov, ekonomskih vidikov je ena stvar, finančni vidiki so druga stvar in to finančno svetovanje je treba vključiti v zgodnejše faze oblikovanja projektov. Eh, to ugotavljamo, naprimer eh, projekt neke urbane eh, oblasti je, oziroma naloga neke urbane oblasti je tudi, da ugotovi, kateri projekti so tisti, ki jih lahko financiramo, kako jih lahko financiramo, ali bodo učinkoviti in smotrni ali ne. Tehnična eh, pomoč eh, mora biti prenešena na lokalno in regionalno raven. Seveda podpiramo ta cilj, nismo ga omenili danes, ampak eh, upravljamo tudi z instrumentom Elena, ki ga financira GD za energetiko. To se nam zdi predvsej dober instrument, ki ga lahko obravnavamo tudi v okviru kohezijske politike. Gre za instrument, ki je na voljo eh, lokalnim eh, urbanim oblastem, ki se lahko tako pripravljajo na investicijske eh, programe. Gre za vis, visoka sredstva, ki se lahko uporabljajo za vzpostavitev enot za izvajanje projektov, najamejo lahko nove zaposlene, dobijo pravno in drugo podporo za izvajanje eh, svojih načrtov za projekte. In ne na zadnje, še ena stvar, ki se upravičencem ne zdi tako privlačna, nam pa se zdi zelo uporabna, je eh, tehnična eh, pomoč v primeru neizvajanja projektov. Če je treba sredstva vrniti, potem obstaja nek neka motivacija za to, da se projekti, ki sredstva prejmejo, dejansko izvedejo. Toliko z moje strani, hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Elizabeti Kapaneli, ki je v okviru Svetovne banke pristojna za Romunijo in Mačarsko. Govorila pa bo o vlogi Svetovne banke pri zagotavljanju tehnične pomoči v državah članicah EU. Videla sem, da ste poslali zelo dolgo predstavitev in prosim, da uh, ste malo krajši. Hvala, gospa predsednica, da lahko predstavim um, Svetovno banko in hvala za to, da nam date priložnost, da govorimo o naših dejavnostih. Pre, pripravila sem dolgo predstavitev, vendar ne bom pokazala vseh prosojnic. Um, torej um, pokazala bom samo 10-11 eh, prosojnic. Zakaj sem si vzela to svobodo, da pripravim daljšo predstavitev, je ta, eh, da se včasih eh, vloga Svetovne banke in tehnične pomoči Svetovne banke, da ni tako dobro znana. In zato Eh, smo eh, tudi opozorili na gradivo, ki je na razpolago državam članicam. Na vsak način pa bomo radi odgovorili tudi na vprašanja po današnji razpravi. Torej, pripravila sem določene prosojnice, eh, ki opisujejo vlogo Svetovne banke, vendar začela bom mogoče s to prosojnico, ki tudi kaže, da ne, tako kot je povedal kolega IEB. E torej, da je zelo pomembna prisotnost na terenu naše banke in um, s tem, da imamo možnost posojanja, je seveda dobro, da ponujamo obenem tudi tehnično pomoč na kraju samem. In eh, v nekaterih nekatere države, kjer smo dejavni in kjer smo prisotni, kot naprimer Romunija, Poljska, Bolgarija, Hrvaška, uh, in uh, tu imamo tudi svoja mikrovozlišča. In sicer želim um, nakratko predstaviti tehnično pomoč, ki jo zagotavljamo v državah članicah. V 22 državah članicah v zadnjih letih smo bili prisotni in lahko jih razdelimo na tri sektorje dejavnosti, ki jih financiramo sami. To so študije, analize. Uh, podpora državam članicam, ki temelji na določenih dokazih, potem tehnična pomoč, um, um, um, torej pomoč državam. Um, torej mi to imenujemo povračljive storitve svetovanja RAS in seveda so tudi dejavnosti, ki jih financira neposredno EU, vendar to ni nujno komisija, temveč eh, to so lahko tudi same države članice. O tem bom še govorila in tu bomo videli, da kar zadeva velikost. Um, to ni primerljivo z vsotami, eh, ki, o katerih smo slišali, do, slišali doslej, ampak vendar je to treba povdariti, kajti to ima vzvodni učinek in res eh, je pomembna komplementarnost in sinergija z drugimi inštitucijami, kot je EIB e in Evropska komisija. Torej, to je vloga, eh, ki jo igramo v državah z visokimi prehodki, predvsem v državah članicah. In tu vidimo, ehm, kakšen je obseg našega financiranja. Sedaj pa bom uporabila primer Romunije, ki je največja prijemnica teh eh, povračljivih eh, svetovalnih storitev izmed držav članic, v katerih delam in da vam malo ponazorim to, kar trenutno delamo. Svetovna banka v sodelovanju z drugimi. Torej, ta, te storitve, ki so povračljive in ki se financirajo v glavnem, če iz um, evropskega, z evropskih strukturnih investicijskih skladov, torej te storitve pravzaprav ponujamo po celem svetu že več kot 40 let in trenutno v več kot 60, leti, 60 eh, državah. Tu ni nekaj, kar delamo samo v. Um, EU, temveč Svetovna banka se s tem ukvarja povsod po svetu in sicer um, želimo predvsem opozoriti na inštrumente, ki jih lahko uporabijo upravičenci za dosego svojih namenov. Če si ogledamo portfel, eh, se koncentriramo pri teh povračilnih storitvah predvsem na države, kot so Bolgarija, Roma, Poljska, Hrvaška in to ima tudi svoj razlog. To bom um, ponazorila na primeru um, Romunije. Vendar želim najprej predstaviti tudi ozadja, mogoče bo Paskal še lahko povedal kaj več, vrsta tehnične pomoči, študije, analize, ki jih financira eh, tudi Evropska komisija. To eh, pokriva predvsem področja, ki jih drugi ne pokrivajo in sicer poslovno okolje, naprimer in to nam tudi dovoljuje, da zagotavljamo pomoč državam, kot je naprimer Cipr, v komplementarnosti z drugo tehnično pomočjo eh, drugih inštitucij EU. Da grem takoj na primer Romunije. Torej želim poudariti predvsem to, da v Romuniji svetovna banka je bolj prisotna, tako kot tudi v drugih državah in sicer predvsem po krizi. Um, veliko smo seveda sodelovali tudi v um, pripravah na pristop, ampak po finančni krizi in ko je šlo za gradnjo zmogljivosti, za absorpcijo sredstev, finančna kriza je seveda zelo prizadela mnoge države in takrat smo povečali svojo prisotnost, seveda v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo, ker je obstajala potreba, da se spet okrepijo zmogljivosti in da um, se opravi komplementarno delo z Jasparcem in drugimi. Torej, mi smo se potem vrnili v te države in um, predvsem je šlo za tehnično pomoč z našim osebjem, da se podpre eh, te države in to nam je tudi omogočilo, da zapolnimo določene brzili, ki, um, um, ki smo jih opazili naprimer pri organih upravljanja, tudi pri eh, upravičencih in da se pripravi država na novo programsko obdobje. Tu vidimo naprimer v Romuniji kar zadeva področja in sektorje, s katerimi se ukvarjamo. In to so sektorje, kjer eh, lahko odigramo komplementarno vlogo z drugimi. Ne delamo nič, kar eh, bi bilo povezano s prometnim energetskim sektorjem, kajti EIB in druge inštitucije so bolj primirne za to. Mi eh, se bolj ukvarjamo z upravljanjem, kako krepiti upravljanje in tudi um, socialna vključenost, zmanjšanje revščine, izobraževanje in tako naprej področja, ki so tipična za uh, svetovno banko. Samo nekaj primerov. Um, Torej, eh, kolega z računskega sodišča me bo takoj opozoril na to, da so to predvsem um, rezultati, študije in tako naprej, ki jih tu prikazujem. Ampak želim pa udariti, in tu je primer torej rezultata, kako res lahko vplivamo na program. Trenutno podpiramo Romunijo pri pripravi analiz pripravljanega dela, strategije in informacij, ki so ex ante pogoji. In to omogoča državi, da eh, izpolni določene teh pogojev, ki jih narekuje Evropska komisija. Naprimer javna naročila. Eh, tu eh, z Evropsko investicijsko banko skupaj nudimo tehnično pomoč. Um, torej, Evropska unija eh, prispeva predvsem eh, know-how, ki je potreben za EU, mi pa bolj splošno znanje. In tu eh, rezultati. Ko je Svetovna banka ponudila tehnično pomoč um, v obliki analizi, analize podatkov, informacij v zvezi z um, izboljšanjem socialne vključenosti in odprave revščine, je to bilo vključeno v izpolnjevanje teh ex ante pogojev in pri oblikovanju novih programov. In tudi v Romuniji so potem sprejeli zakon o tem ki eh, je predvideval minimalno socialno pomoč. In to verjetno ne bi bilo možno izvesti tako hitro brez naše pomoči. In tu še en primer eh, rezultatov ene naših strank. Eh, Torej, romunska vlada je izvedla evalvacijo rezultatov pod prejšnjim programskim obdobjem in sicer EBA, EBRD in Evropske svetovne banke, tehnične pomoči vseh in to je zelo pomembno. Tudi mi smo opravili svojo lastno oceno in to nam pomaga. Uh, v prihodnosti. In zato sem zanimiv, zanimanjem prebrala tudi vaša poročila. E, govorili ste o em, lokalnem upravljanju, o boljših rezultatih za lokalno raven in tako naprej. In to ugotavljamo tudi v naših analizah. In nekaj, kar se je nam zdelo zelo pomembno, je dejstvo, da em, je od vlade, odvisno, za kakšno tehnično pomoč zaprosi pri nas in tudi pri drugih. In gre predvsem za sinergije. In seveda sledimo tudi določenim smernicam, kar zadeva z Evropsko komisijo. Sedaj, kako naprej, na osnovi izkušenj. Um, uporabila sem samo primer Romunije, lahko pa bi seveda omenila tudi druge države, naprimer Bolgarijo, in poročala o drugih državah. In zdi se nam, da je zelo pomembno, torej Svetovna banka eh, ocenjuje to izkušnjo zelo pozitivno, veliko smo se tudi naučili, eh, torej unesli smo sicer globalno znanje, vendar smo se tudi učili od držav članic EU in to nam kot globalni inštituciji pomaga. kar smo takoj videli, torej, ne, eh, eh, torej takojšen rezultat, je torej, zelo hitro smo eh, na področjih, kjer je, so bile določene pomankljivosti gradnja zmogljivo, zmogljivosti. Eh, pripravljenost organov za določene strategije in tam so se stvari hitro spremenile. S tem, da smo bili prisotni na kraju samem, s tem, da smo mobilizirali tudi lastne vire za določene analize in študije, nekaj je podprla tudi Evropska komisija. In tudi naše posojanje je zagotovilo razliko in zato je to bil seveda tudi za nas, vel, za nas velik izziv, ampak eh, to je pokazalo, kako pomembna je tehnična pomoč za nadaljno gradno inštitucij v teh državah. In mislim, da eh, je to seveda v korist tako državam članicam, kot tudi skladom, ki jih nudi Evropska unija. Hvala. In peti je na vrsti gosti eh, gospod Mačej Avlak, eh, ki je pristojen za, tehnično, za usklajevanje tehnične pomoči, pristojen je za Poljsko in prihaja iz Poljske in sicer iz Ministrstva za ekonomski razvoj in dajemo besedo. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, da ste mi dali priložnost, da vam predstavim naše izkušnje. Ta predstavitev je rezultat 12-letnih izkušenj pri izvajanju tehnične pomoči. Najprej bi želel predstaviti tehnično pomoč na Polskem, predstavljajo glavne akterje, eh, razvoj tehnične pomoči in pa dosedaj naučene lekcije. Naš sistem sestavlja trije stebri, operativni programi tehnična pomoč, potem sestavni deli tehnične pomoči v nacionalnih operativnih programih in pa sestavni deli tehnične pomoči v regionalnih programih. Um, pri tem gre predvsem za učinkovito in smotrno izvajanje kohezijske politike na polskem. Zato je namenjena tehnična pomoč. Zakaj potrebujemo takšen sistem treh stebrov? Uh, Kohezijska politika zahteva izvajanje na številnih ravneh. Na Polskem imamo šest nacionalnih in šestnaest regionalnih operativnih programov, torej sestava je predvsej kompleksna. In zato potrebujemo prednostno os v vseh operativnih programih. Razdelitev naloge je naslednja. Sestavni deli tehnične pomoči služijo ustreznemu izvajanju tehnične pomoči, tehnična pomoč pri operativnih programih, pa odpira horizontalne institucije in pa presečne zadeve, ki se vlečejo skozi celoten sistem. Tehnična pomoč za operativne programe nam pomaga pri temu, da dosežemo rezultate, ki so usmerjeni v cilj in da zagotovimo tudi strateški in pregledni pristop k celotnemu postopku. Zakaj imamo sistem, ki je sestavljen iz treh stebrov? Zato, ker um, imamo različno tematsko porazdelitev operativnih programov uh, in posamezni Operativni programi bi lahko sami po sebi predstavljali ogromen instrument. Poleg upravljanih organov, v glavnem jih imamo 22, imamo tudi številna posredniška telesa in celotno število teles vključenih v sistem je več kot 140. Na tem posnetku lahko vidite udeležence v sistemu, gre za institucije, ki jih podpiramo za našo tehnično pomočjo. Eh, tukaj lahko začnemo pri upravljalskih organih, pri plačilnih organih in pri posredniških telesih. Potem eh, pa imamo tudi, tudi, tukaj tudi institucije, ki vplivajo na sistem. Gre za institucije, ki so odgovorne za pripravo presojočinka na okolje, za upravljanje voda in poplav, za javne razpise, eh, za železniški promet. Vse to so institucije, ki so zelo pomembne in ki jih, ki jih podpiramo za našo tehnično pomočjo. Potem imamo tudi odbore za nadzor, tukaj gre predvsem za socioekonomske partnerje in pa ne vladne organizacije. In pa še najpomembnejši sestavni del gre za upravičence, uh, akademski svet, majhna sine velika podjetja in pa enote lokalne vlade. filozofija tehnične pomoči se je vse čas spreminjala, razvijala, podobno kot uredbe, ki jih je predlagala Evropska komisija. Začeli smo pri enostavnem um, inštrumentu, gre za podporo organom, ki izvajajo evropske sklade, potem smo se skupaj razširili na administrativne zmogljivosti za izvajanje skladov. In trenutno smo pri orodju, ki podpira tudi upravičence mreženje, eh, ki je namenjen zmanjševanju administrativnih bremen in tako naprej. To je torej ta evolucija tehnične pomoči skozi leta eh, v skladu z idejami, ki so predstavljene v temeljni uredbi. Naše izkušnje segajo nazaj v leto 2007, takrat je bila situacija predvsej težka. Nismo imeli dovolj izkušenih eh, zaposlenih, eh, nismo imeli sploh dovolj zaposlenih, eh, pa tudi upravičenci niso imeli dovolj znanja o izvajanju skladov Evropske unije. In vse to so bile pomankljivosti, ki smo jih lahko odpravili s pomočjo tehnične pomoči. Razvili smo razvojni načrt za človeške vire, potem eh, vzpostavili smo dobro institucionalno strukturo, pripravili smo sistem smernic in pa orode za upravljanje, um, organiziramo različna usposabljanja, delavnice in pa imamo tudi kompleksno omrežje informacijskih točk vsa ta urodja in pa ukrepi so prispevali k temu, da uh, smo spostavili stabilno upravljanje kohezijske politike. V takšnem okolju lahko ustrezno upravljamo za sredstvi, ki so na voljo. Še vedno pa to ni dovolj. Če želite kakovostne projekte, ki se bodo uh, odzvali na vse potrebe, moramo iti še dlje in eh, tehnično pomoč uporabiti na še bolj razširjen način. Tako da smo vzpostavili seznam dodatnih ukrepov. No, zato bi lahko uporabil ločeno predstavitev, eh, tako da jih bom samo na hitro naštel. Eh, podprli smo vse ključne institucije in sektore, ki so ključnega pomena za kohezijsko politiko. Okrepili smo našo podporo za socioekonomske partnerje in pa nevladne organizacije. Eh, imamo tudi um, pripravljalne ukrepe za projekte, uh, torej z um, našo podporo in pa na sveti lahko pomagamo pri ključnih projektih. Prav tako um, podpiramo teritorijalni pristop, to se nam zdi izredno pomembno področje kohezijske politike. Vzpostavili smo celo vrsto schem nepovratnih sredstev za pilotne projekte, recimo za uh, urbano politiko, za oživljanje mestnih središč in pa tako naprej. In pa spostavili smo tudi nekaj tematskih eh, omrežij. Eno izmed teh tematskih omrežij je Enea, uh, ki je okoljsko omrežje Evropske komisije. Um, imamo pa tudi omrežje javno-zasebnih partnerstev v državah članicah. Sedaj pa nekaj besed o naših izkušnjah in lekcijah. Na tehnično pomoč gledamo kot na orodje, ki se stalno razvija in to je dobro. to je orodje, ki mora podpreti osnovne funkcije, ampak to ni dovolj. Iti bi morali še dlje. Po našem mnenju bi morali s tehnično pomočjo podpirati ne zgolj institucije, ampak tudi upravičence. Bez podpore upravičencem ne moremo imeti dobro zamišljenih, kakovostnih projektov ki se bodo lahko odzivali na strateške in druge potrebe držav članic. Tehnična pomoč je po našem mnenju dobro orodje, s katerim eh, lahko spodbudimo inovativne pilotne projekte. Eh, tehnična pomoč bi morala biti enostavna, fleksibilna. prav tako pa bi morali. Prav tako pa glede na to, da imamo tudi nacionalne operativne programe, eh, nam to omogoča, da imamo programe z višjo stopnjo uspešnosti, z eh, učinkovitejšimi rezultati pomočjo, s pomočjo tehnične pomoči naš eh, pristop ostaja bolj strateški, predstavlja dodano vrednost um, in pravzaprav je to pri vsem skupaj najbolj pomembno. Hvala lepa za to predstavitev, tudi da ste se držali časa. Kolegice in kolegi, sedaj pa je čas za vprašanja in odgovore. Dva sta se prijavila doslej. Želim vas samo opozoriti na to, da je 30 minut eh, predvidenih za to razpravo, ne več. In sedaj dobi besedo gospod Nilsen, prosim. Eh, Hvala lepa za to predstavitev. Torej, današnja prireditev kaže, da je skrajni čas za to. Že večkrat smo rekli, da je treba ponuditi posebno pomoč za učinkovito in pravilno izvajanje programov. Moje izkušnje temeljijo predvsem na tem, kar poskušamo na švedskem doseči s kohezijsko politiko. In zelo me veseli, da je predstavnik računskega sodišče povedal, da eh, naj bi se podpora osredotočila na lokalno in regionalno raven, ne pa na nacionalno raven. V zadnjih 20 letih je na švedskem vedno spet prihajalo do konfliktov. Pred 4-5 leti je ta konflikt še enkrat izbruhnil in sicer med nacionalnimi organi, ki so uh, Eh, bile pozvane, da prevzamejo financiranje, regije pa um, imajo um, veliko večjo potrebo po um, specifični podpori in tega ni možno zagotoviti vse na nacionalni ravni. In to je pogosto neučinkovit način, kako se ravna s to pomočjo. In zato se mi zdi še kako pomembno, da Evropska komisija mogoče tudi Eh, bolj energično v pogajanjih nastopa z državami članicami. Državam članicam je treba stopiti na prste in jim povedati, eh, naj povejo, kako želijo izvesti te programe in kdo bo pristojen za to. Mislim, da lahko Evropska komisija nastopi bolj odločno in to je argument, ki bi ga lahko uporabili. Na severnem Švedskem imamo na primer zelo redko poseljena območja veliko majhnih podjetij. Skoraj 90 odstotkov podjetij ima samo enega sodelavca ali dva in tam je velika potreba po okrepljenem sodelovanju, po boljšem usklajevanju. In tam bi na primer lahko vzpostavili platforme za bolj intenzivno sodelovanje. In to je lahko dober primer za to, kako bi tudi pri tehnični pomoči lahko rav, ravnali skupaj. Isto velja za socialno ekonomijo. Torej, če se oblikuje platforma, je veliko lažje doseči cilje. In to bi lahko, naprimer, um, spremljali tudi v obliki take tehnične pomoči. Hvala, da ste govorili o tem. Ravno na švedskem bomo lahko uporabili. Uh, to, kar ste nam poročali. Hvala. Hvala, gospa predsednica, hvala vsem za odlične predstavitve. Želim postaviti gospodu Kurtu eno vprašanje. Vi ste zelo dobro eh, opozorili na vse probleme, ki jih imamo pri implementaciji, pri pripravi projektov države članice. To je očitno. Eh, potrebujejo tehnično pomoč pri pripravi eh, projektov pri javnih naročilih in tako naprej. Ampak kljub temu se mi vse čas zdi, da eh, poskušamo samo nekako uh, pogasiti požar tu in tam. Ampak ta požar se vedno spet uname in vedno so isti problemi. Nizka absorpcija in vedno se um, bojimo, da Eh, bo prišlo do zakostnitev pri plačilih, eh, da eh, vse to ne bo potekalo tako, kot je bilo načrtovano in tako naprej. In zdi se mi, da bi pri tehnični pomoči morali nekaj spremeniti in da bi se morali osredotočiti, tako kot ste tudi rekli, na nekaj bolj sistematskega. Torej, kako izboljšati uh, poslovno okolje v celoti, kajti države, ki imajo težave pri absorpciji, imajo tudi težave pri, pri eh, tem, da pritegnejo investitorje in pri naložbah. In kako torej pomagati potem pri reformah eh, v javni upravi nasplošno? Mislim, da bi morali nekako bolje spremljati celoten proces in to je seveda tudi naloga Svetovne banke in zato imam tudi vprašanje predstavnici Svetovne banke. Včasih se mi zdi, da imamo v državah članicah različne organe, ki se ukvarjajo z eh, vprašanji na različne načine. Na Hrvaškem, naprimer, je Ministrstvo za finance pristojno za to, da se sprejme dogovor s Svetovno banko o pomoči. Na drugi strani pa imamo Ministrstvo za regionalni razvoj, ki se ukvarja z absorpcijo, s kohezijskimi skladi in tako naprej. In zdi se mi, da so zahteve različne in tudi tu izgubljamo čas in denar in se investira v različno, vendar ne na usklajen način in eh, to tudi ne ustvarja sinergiji kaj bi lahko to torej storili, da se to reši in da bi bolje eh, bili kos eh, in bolje obvladevali ta, eh, ta vprašanja. Ta primer Polske je bil zelo zanimiv, kako eh, razvijate to eh, tehnično pomoč in želim vas nekaj vprašati eh, v zvezi s tehnično pomočjo za pilotne projekte. Ne vem, ali sem to pravilno razumela. Zakaj mislite, da potrebujemo tehnično pomoč za pilotne projekte in ne za uh, specifične projekte, uh, eh, naprimer, uh, eh, zakaj, imate, uh, zakaj ni schem nepovratnih sredstev za take pilotne raziskave. In potem um, rekli ste tudi, um, govorili o pomoči za ključne sektorje. Ampak kaj se tam podpira? Plače, ali tehnična pomoč. Zato, da bi um, pač bolje znali ravnati z javnimi naročili državno pomočjo in tako naprej. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų noriu aš Jums padėkoti, kad. Hvala, gospa predsednica. Hvala za to, da ste organizirali ta pomemben seminar predstavitve so bile zelo zanimive in koristne. Različne države se seveda soočajo s specifičnimi situacijami. V nekaterih državah je sistem bolj decentraliziran, Nemčija in Francija, velike države in tudi Skandinavija so bolj decentralizirane, baltske države in moja država, naprimer Litva, so bolj centralizirane. In nimajo uh, evropske regionalne politike. In zato uh, se soočamo s situacijo, da humani viri na lokalni ravni uh, usihajo iz leta v leto. In uh, zato prihaja tudi do um, razlik pri dodelitvi omejitvah sredstev regijam in to povzroča seveda probleme v celi Evropi. Mislim, da bi morali vzpostaviti neke vrste evropski model, iz katerega bi se lahko ljudje učili in zato vas želim vprašati o vaših izkušnjah. Torej, kje so rezultati boljši? kje vidite boljše rezultate, v državah, z, ki so bolj decentralizirane ali v državah z večjo centralizacijo? Kaj ti v decentraliziranih sistemih je več demokracije in je tudi več razprav? Mislim, da vse države, ne glede na um, regionalno sestavo naj ne bi eh, uporabljale samo ene eh, strukture. Kako je z eh, duhom dobrega upravljanja in z voljo iskati najboljše rezultate, ali je ta želja nekaj realistična, realističnega, ali se to dogaja v praksi? Za lokalne oblasti ali tudi nekatera podjetja, kako, eh, torej je skoraj nemogoče priti do evropskih podpor in moral bi biti nek mehanizem, ki bi omogočal državam članicam, da imajo določene omejitve ali tudi kvote, ki bi se lahko uporabile tako, da bi upravljali vičenci lažje prišli do tega denarja iz evropskih skladov. Mislim, da sta dve veliki oviri in sicer je to pomankanje znanja in izkušenj. Mislim, da ne smemo govoriti samo o konkretni tehnični pomoči, temveč tudi o pomoči pri svetovanju. Torej vidimo, da je veliko dobrih projektov že bilo izvedenih in so taki projekti tudi prinesli veliko korist. Poljska je naprimer uh, eh, izvedla zelo dobre projekte, ki so lahko uh, tudi zgled drugim. In zdaj še zadnji. Hvala. To je zelo zanimiv seminar. Uh, kajti zdilo se nam je, da že vse vemo o tem, da je to tako preprosto, da sploh ni vredno razpravljati o tem, ampak realnost je drugačna in zelo zanimiva, kajti vidimo, da imajo različne institucije različen pristop in ta pristop tudi v različnih časovnih obdobjih in mogoče je dobro, da preden. Da govorimo sedaj o tem, preden se začne novo programsko obdobje, da se odzovem na pripombo Ivane glede na spremembo administracije. Mi smo dobili denar iz tehnične pomoči in jo premestili v strukturne reforme. Um, torej, komisija lahko vzame denar iz tehnične pomoči in s tem podpre strukturne reforme. Se pravi, da se s tem spreminja funkcija tehnične pomoči. Uh, eh, splošna pripomba in vprašanje iz izkušenj različnih inštitucij in držav, kaj naj bi bila prava vloga tehnične pomoči, ali je to podpora v vsaki fazi eh, tistim, ki sprejemajo odločitve, ali pa je to samo pomoč, podpora, kako pripraviti projekt, kako izbrati odločitev. Ali pa je to sistem podpore, nekoga, ki je pristojen za izdajanje denarja, kot naprimer komisija. Komisija, ki tudi predvideva potem sistem podpore, naprimer Jaspers. Če je vključen Jaspers, potem bodo rezultati svetovanja Jaspersa sprijeti po definiciji. Eh, in Jaspers ni v konkurenci z drugimi. Ali naj tehnična pomoč ne bi bila samo mm, zunanja podpora, temveč tudi eh, pomoč, ki omogoča hitrejšo obdelavo, kajti če je to samo eksterna podpora, to lahko nudijo tudi zasebna podjetja. Ampak, če to ponudi institucija, je vloga tehnične pomoči drugačna, kajti če tista institucija, ki je pristojna za program, je pristojna tudi za podporo, naprimer tudi poljska vlada uh, je v tej vlogi tudi odgovorna. Torej, in kako naj bi bilo v prihodnosti? Katera naj bi bila resnična vloga tehnične pomoči? Gre za veliko denarja. Včasih se denar ne uporabi in se potem prenese, prerasporedi na druga področja. Iz razlogov poenostavitve. Ampak seveda je ta stvar še veliko bolj zapletena, kot sem jo sedaj predstavil. Uh, Hvala, to je bilo sedaj nekaj vprašanj iz odbora regij in sedaj prosim goste, da, to, da odgovorijo na vprašanje ali podko, pokomentirajo. On, Evropska komisija bo začela. Uh, all, uh... Hvala, gospod predsednica. Več komentarjev se je nanašalo na podporo regijam in lokalnim uh, organom, čez da se tehnična pomoč ne uporablja dovolj za to raven. Imamo upravne sisteme, ki so eh, različni med državami, tako da nimamo ene same rešitve za vse. Tekom pogajanj je treba spoštovati tudi načelo subsidijarnosti. Eh, dodelitev tehnične pomoči je nekaj, o čemer se odločajo države članice same, glede na lasni upravni sistem. V praksi smo eh, videli, da se tehnična pomoč ponavadi osredotoči na tiste centralne organe, eh, organe upravljanja, ni vedno prilagojena s porazdelitvijo pristojnosti in nalog ukrepov. Imamo naprimer eh, primere, ko organi upravljanja delegirajo veliko teh pristojnosti posredniškim eh, telesom, ampak tehnična pomoč ostaja centralna, Eh, ostaja pri organu upravljanja in eh, k temu mi ne pozivamo. Seveda je treba tehnično pomoč dodeliti tistim, ki prevzemajo odgovornost, eh, pristojnost za izvajanje programa. In k temu smo težili tekom tega programskega obdobja. Mislim, da lahko naredimo še več, je pa to seveda odvisno tudi od pristojnosti komisije pri tovrstnih pogajanjih. Na to eh, več eh, pozornosti upravičencem. Mislim, da smo o tem govorili eh, vsi. Potrebujemo ustrezne sisteme spremljanja, eh, kriterije za izbiranje in tako naprej. Vse to je lahko odlično, ampak če upravičenci niso zmožni pravilno pripravljati projekta, izvajati projekta, na koncu ne ostane nič. Tako da moramo še vedno paziti tudi na upravičence, Eh, posvetiti in moramo več pozornosti v naslednjem eh, programskem obdobju. Mislim, da je treba okrepiti njihove eh, zmogljivosti. Polska je dober primer tega dela in mislim, da tudi druge države že napredujejo. Kar se tiče te dihotomije med centraliziranimi in necentraliziranimi sistemi, ne vem, če lahko rečemo, da je en sistem boljši kot drugi. Vse je odvisno od upravne strukture v posamezni državi. Za nas je bistvenega pomena to, da se tehnična pomoč dodeli eh, v skladu z obstoječimi upravnimi sistemi in v skladu s pristojnostmi. V tistih državah, ki so se eh, na zadnje pridružile eh, Evropski uniji, ugotavljamo in mislim, da bi se morala temu posvetiti komisija, da je včasih bolje vzpostaviti več ravneh, več administrativnih upravnih struktur, več kriterijev, ampak to včasih privede do paralize. To ni vedno najboljši način eh, dela. Verjetno je bolje začeti eh, s poenostavljeno strukturo izvajanja v prvem programskem obdobju, na to pozneje v naslednjih obdobjih pa lahko začnemo z delegacijo pristojnosti, eh, z več organi in tako naprej. Ampak začeti je treba s poenostavljeno strukturo, če želimo poskrbeti za dobro absorpcijo sredstev. In ne na zadnje, in to sem poskušal pojasniti tudi v moji predstavitvi, Eh, še vprašanje sredstev, ki so na voljo v državah članicah za tehnično pomoč. Gre za ogromno uh, ovojnico, včasih nekateri gledajo eh, na to kot na nek paušal. To ni malo sredstev. Mislim, da smo lahko predvsem bolj ciljno usmerjeni, predvsem bolj smotrni pri uporabi teh sredstev in kot komisija pozivamo k takšni ciljni usmerjenosti. Eh, naložb in tehnične pomoči. To velja tako za države članice, kot tudi za Evropsko komisijo. Hvala. Najlepša hvala. Gospodje, gospa, kdo želi besedo naslednji? Kolegica iz eh, Hrvaške je spostavila eh, nekaj vprašanj, tudi sama sem se ukvarjala s Hrvaško in poznam ta vprašanja koordinacije med različnimi institucijami. Kako zadeve potekajo? prvo kot prvo, prizadevali smo si za ta memorandum eh, razumevanja, prizadevamo si za pregleden način eh, dela. Lahko pa pride do takšnega nekakšnega eh, silosa, ko se eno ministrstvo posveča eni temi, drugo ministrstvo drugi temi in to vprašanje je treba rešiti eh, že v začetku. Imamo memorandum eh, o razumevanju, ki pojasnjuje, kako bomo delali in eh, na kateri ravni. S tem se izognemo takšnim oviram pri našem delu. Pomembno je uporabiti vse instrumente, ki jih imamo na voljo. Seveda je naša tehnična pomoč zelo selektivna, imamo določeno, sred, določeno količino sredstev za Svetovno banko. E, teh sredstev ni veliko, sredstev, ki so na voljo e, upravičencem in tako naprej. Tako je, da, pomemb, da je še bolj pomembno, da zagotovimo ustrezen e, učinek vzvoda. V memorandumu, ki ga imamo z, Romun, z Romunijo, je govora o sinergiji, je govora o eh, načinu dela in eh, o tem se pogosto pogovarjamo z organi upravljanja, z Ministrstvom za finance, z Ministrstvom za evropske zadeve, kdorkoli je že za to odgovore. Na to vprašanje uporabe tehnične pomoči eh, osredotočiti se treba ne zgolj na krepitev zmogljivosti, ampak tudi na reformo nekaterih institucij. Omenila sem naprimer javna naročila v primeru Romunije. Ampak eh, pri tem je treba krepiti eh, javno upravo. Na to smo se osredotočili, eh, zdelo se nam je namreč, glede na naše analize, da je to tista pomembna točka. Ampak to gre seveda on kraj tehnične pomoči. Zagotoviti je treba ustrezno reformo tega sektorja, graditi je treba zmogljivosti dolgoročno gledano. In v nekaterih državah je treba poskrbeti za takšne reforme. V nekaterih državah eh, delamo s pomočjo eh, različnih politik, eh, sodelujemo s komisijo, imamo različne strukture in tako naprej, ampak upamo, da bomo lahko to neravno veliko tehnično pomoč uporabljali tudi v drugih državah, tako da bomo odpravili izive na področju reform javnega sektorja in krepitve zmogljivosti. Gospod Avlak. Najlepša hvala. Odgovoril bom na eh, ti dve vprašanji, ki ste eh, mi jih namenili. Zakaj eh, imamo tudi pilotne projekte v okviru tehnične pomoči? Zato, ker menimo, da je to lahko dobro urodje. Včasih je potrebna sprememba v sistemu, ampak to ne bo nek neposreden rezultat, kot je naprimer železnica, ampak želimo podpirati naprimer lokalno oblast pri razvoju neke strateške misli, pri oblikovanju strategij. Eh, na ta način, način testiramo rešitve in na to eh, obdržimo tisto rešitev, ki je najprimernejša. Gre še vedno za neko fazo testiranja, preizkus, preizkusa, preden izberemo tisto pravo orodje, pravo rešitev. In po našem mnenju je tehnična pomoč zelo primerna za takšno delo. Podpiramo tudi institucije, zanimalo vas je, eh, kakšne so tukaj plače, to je res, to je manjši del, ampak. Najpomembnejši del je eh, tisti del posvečen koordinaciji, eh, sodelovanju s strokovnjaki, nevladnimi organizacijami, lokalnimi oblastmi. Želimo namreč, da sistem deluje bolje. Financiramo lahko naprimer deset eh, delovnih mest, ampak največji del projekta je ravno sodelovanje in koordinacija. Naprimer projekt za nacionalno statistiko, kjer financiramo raziskovalce za uh, ustrezno porazdelitev kazalnikov na nižjih ravneh uh, javne uprave, tako da v sistemu lahko sledimo razvoju dogodkov. Gre, tukaj gre za delo na terenu. Popolnoma se strinjam, da bi morala tehnična pomoč podpirati tudi uh, druga področja, naprimer sodelovanje, mreženje. Uh, to ste nekateri že omenili. mislim, da ni potrebe po večjih spremembah. Eh, pravila sedaj vse skupaj omogočajo. Eh, zgolj za izvajanje, treba, izvajanje je treba eh, poskrbeti, nekih pravnih sprememb pa ne potrebujemo. Hvala. Najlepša hvala. Še kakšni komentarji? Izvolite. Kot predstavnik Evropskega računskega sodišča ne želim vzemati stališče v zvezi. Uh, z reformami v državah, ampak po našem mnenju je treba tehnično pomoč eh, uporabljati za krepitev eh, upravnih zmogljivosti na centralni ravni, pa tudi na lokalni in regionalni ravni. Eh, takoj lahko zagotovimo dobro uporabo sredstev strukturnih in investicijskih skladov v prihodnosti. Toliko z moje strani o tem. Kot je dejala gospa Maletič, pa tudi mi ugotavljamo, da obstajajo razlike med interesom in zmogljivosti eh, na centralni ravni in na lokalni oziroma regionalni eh, ravni med različnimi organi na teh ravneh, naprimer med ministrstvom in lokalnimi oblastmi. Mislim, da je veliko eh, manjerskega prostora ravno tukaj, da lahko izboljšamo koordinacijo in komunikacijo, če gre naprimer za neko ministrstvo za okoljsko politiko ali pa za zdravje, ni važno, kdo to je, ampak včasih obstajajo omejitve, kar se tiče sodelovanja. In na to strinjam se tudi z gospodom eh, Nilsnom. Eh, pogovarjamo se o regionalni politiki, to je nekaj dobrega. Regionalna politika se nanaša na lokalno in eh, regionalno raven, ampak te ravni včasih niso tako pripravljene kot centralna raven za izvajanje, prioritizacijo, Eh, spremljanje in ocenjevanje projektov. Popolnoma se strinjam z vašo oceno, gospod eh, Nilsson. Prihodnja tehnična pomoč bi se morala usmeriti na lokalno in regionalno raven. Strinjam se tudi in eh, s tem se ukvarja ena od naših revizij poslovanja. Govorili ste o podjetjih in malih in srednje velikih podjetjih, eh, ki delujejo tam, kjer eh, ni veliko ljudi, kjer ne biva veliko ljudi, mislim, da bi tudi tukaj lahko naredili eh, več z vidika tehnične pomoči. Še zadnja točka. Več govornikov je dejalo, da ni ene same rešitve za vse okoliščine. Ampak, to je sicer res, ampak obstajajo določene pametne prakse za upravljanje strukturnimi skladi, kjer obstaja ena sama rešitev za vse. Naj vam dam konkreten primer. Pripravili smo revizijo eh, poslovanja na področju obnovljivih virov energije, gre za eh, ogromna eh, sredstva, še več sredstev bo na voljo za to, obnoli, za obnorijo energijo. Torej. In pri tem ni ravno pametno, če imamo v neki večji državi centralni operativni program, ki izvaja javne razpise izvaja same projekte za obnovljivo energijo in dobro upravlja to delo, o tem govori tudi naše posebno poročilo. Na to pa gremo na eh, regionalno raven v teh 16 eh, eh, vojvodstvih in na lokalno raven. Na lokalni ravni morajo upravljati isto nalogo, kot eh, drugi. Naprimer, župan mora vzpostaviti eh, nek obrat za fotovoltaiko ali pa za eh, biomaso. Na centralni ravni so dobro pripravljeni, poznajo trg, poznajo javno naročila na tem področju, vedo, kaj se dogaja in to za njih ni težko. Ta ubogi župan, ki nima veliko osebja, če sploh ima koga, ki dela na tem področju, pa se trudi po najboljšem po svoji najboljši eh, volji, ampak eh, rezultati, ki jih doseže, niso primerljivi eh, z rezultati na centralni ravni. To je pač praktična anekdota, ki kaže, da bi lahko takšne stvari bolje izvajali prek centralne ravni. Ali pa bi morali zagotoviti, da tisti na regionalni in lokalni ravni razpolagajo s podobnimi instrumenti, s podobnimi viri kot centralna raven. Lahko bi naštel številne druge primere, to je zgolj en takšen primer dela na terenu. Hvala. Najlepša hvala, je to vse. Prav, najlepša hvala. Hvala vsem govornikom za vaša priporočila, za vaše predstavitve. Kot je javil gospod uh, Olbricht, je to nekaj uh, preprostega, uh, kot pravijo nekateri, ampak uh, to ni uh, ravno res. Uh, zastaviti si moramo vprašanje, če je to preprosto in če eh, bo še naprej delovalo. Nadaljevali bomo eh, sedaj po dnevnem redu. Vidim že gospod Damato, ki vstopa v eh, dvorano in to me veseli, zato ker je naslednja točka predstavitev osnutka mnenja, ki ga je pripravila gospa Damato gre za mnetje, mnenje eh, za poročilo odbora ITRE na temo spodbujanja internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih. Rok za predloge sprememb je 13. Eh, februar, ponedeljek eh, do 12. ure. Gospoda Mato, izvolite, beseda je vaša. Diskutiamo o Hvala. Danes eh, razpravljamo o osnutku mnenja, katerega osebina eh, je Wi-Fi za EU. Torej gre za brezplačen dostop do spleta v javnih prostorih. To naj pomaga predvsem državljanom in tudi podjetjem, da bomo vzpostavili enotni digitalni trg in seveda potrebujemo za to tudi ustrezno zakonodajo na področju telekomunikacij. Evropska komisija želi do 2020 v vsake državi, v vsakem mestu vzpostaviti brezplačno točko dostopa.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 lokalne oblasti lahko zaprosijo za finančno pomoč za to in sicer na nebirokratski način. 120 milijonov evrov je predvidenih od 2017-2019 za to. Na osnovi ocen komisije naj bi več eh, lokalnih skupnosti uporabilo to možnost. Seveda pa je lahko uh, z, možno zmiš, zvišati ta sklad. 120 milijonov je malo premalo. In zato naši predlogi sprememb gredo predvsem v to smer. 2015 je um, 61 odstotkov evropskih družin, vendar samo 40 odstotkov na podeželju, uh, imel dostop do hitrega interneta na podeželju, kar zadeva 4G. Je um, 85 bilo Evropsko povprečje vendar samo 36 eh, na podeželju. Se pravi, da je sedanja infrastruktura, kar zadeva hitrost, zanesljivost, eh, nezadostna za vzpostavitev digitalnega trga. In zato moramo opraviti neko evropsko kartiranje, da bomo identificirali tiste evropske regije, kjer je potreba največja in da se um, ugotovi tudi multiplikatorni učinek, da se predvsem um, vzpostavijo tudi sinergije z Evropskim skladom za, finančna, za, za finančne investicije na vsak način. Um, mora postopek biti zelo enostavn, vendar moramo tudi videti, kje je pravno ravnovesje med poenostavitvijo in nadzorom. In treba je seveda tudi um, um, preverjati, ali storitve, ki se vzpostavljajo, eh, tudi um, izpolnjujejo to, kar so obljubile. Torej gre um, um, za široko, poslov, široko poslov, poslov, pasovno povezanost in gre za um, to, da bi MSP-ji s tem lahko ustvarjali delovna mesta in tudi inovacije na podeželju. In še zadnje, želim, na kar želim opozoriti in to je verjetno tudi najbolj pomembna stvar. In sicer komisija tudi če povdarja, da je finančna pomoč eh, namenjena eh, geografsko, torej da naj bi bila geografsko ravnotežena, pa se vendar um, um, um, ukrepajo po načelu, kdor prvi pride, prvi milja. Torej, mi v odboru za regionalni razvoj moramo dati jasen signal. Uh, kajti še vedno je veliko neravnovesje, kar zadeva povezljivost med različnimi regijami in območji v Evropi in zato mora tu um, veljati socialna ekonomska kohezija, tako kot piše v pogodbah. In ti, ta načela nas morajo voditi. Um, in zato želimo zagotoviti boljšo povezljivost tudi na podeželju. To, da prvi, kdor prvi pride, prvi milje, ne bo odpravilo teh, teh geografskih neravnovesij, tudi ne v, e, e, v državi sami. Um, in s tem tudi ne bi dosegli prvotnega cilja uh, tega uh, predloga. S tem sem končala in se seveda veselim vaših predlogov in tudi plodnega sodelovanja z vami. Uh, the... Najlepša hvala, sedaj pa bom besedo predala poročevalcem v senci gospod eh, Novakov v imenu gospoda Rojsa. Tako je, prav imate, govorim v imenu poročevalca v senci, ki ga danes eh, nažalost ni eh, na sestanku. Pozdravljam delo poročevalke gospe Damato, hvala za njen trud. Imam več komentarjev. Kar se tiče boljše internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih eh, v evropskih regijah, eh, je treba izpostaviti več ključnih zadev. Prvič, za lokalna podjetja to pomeni, da je treba sprejeti dejstvo, da vsi vlagatelji iščejo dobro povezljivost, preden se spustijo v eh, poslovanje na določenem področju boljša internetna povezljivost je poleg nekaterih drugih eh, dejavnikov zelo pomembna, za, še posebej za zagonska podjetja. Boljša povezljivost pomeni tudi eh, boljše storitve za lokalne oziroma storitve lokalnih in eh, drugih organov. To pomeni, da lahko na to druge vire uporabljajo bolje in da lahko vlagajo drugam. To pomeni eh, tudi poenostavitve, to je dobro za državljane in za podjetja. Ne na zadnje, vsi tukaj se zavedamo dejstva, da boljši internet pomeni tudi večjo podporo turizma v vseh občinah eh, posod po Evropi in eh, potrebujemo več takšnih povezav. Kar se tiče poročila, se bomo v odboru regiji osredotočali predvsem na četrti del uredbe. 283. S tem poročilom bomo vzpostavili eh, nov del, eh, ki govori o internetni povezljivosti v lokalnih skupnostih. Naš glavni cilj je zagotoviti spoštovanje eh, kohezijskih načel v tej uredbi. Zagotavljati je treba harmoničen razvoj in Unija mora zato narediti vse, zato kar je potrebno za ekonomsko, socialno in teritorijalno kohezijo. Svet se hitro razvija, internet je del te zgodbe. Ne morem se spomniti do mene vasi, mesta uh, v Evropi, ki bi lahko eh, napredovali brez eh, dobre internetne povezljivosti. To je bistvenega pomena za podjetja, eh, za dobro delovanje lokalnih oblasti. Opazil pa sem, da je poročevalka izpostavila določena vprašanja in da tudi v odboru ITRE vlagajo predloge sprememb v eh, to smer. Mislim, da je treba določene zadeve pojasniti. Ne smemo iti predaleč in eh, posegati v splošna načela te uredbe. V tem dokumentu najdemo več eh, načel, naprimer načelo večjezičnosti. Mislim, da lahko gremo še dlje. V 12. predlogu spremembe se predlaga zgolj angliščino kot uh, drugi jezik. Uh, mislim, da se moramo o tem s komisijo še pogovarjati. Druga ključna prioriteta v dokumentu je spremljanje, poenostavitve in pa spremljanje izvajanja projektov uh, sta dve plati uh, iste medalje. Strinjamo se s poenostavljenimi uh, postopki, ki jih predlaga komisija, ampak ob enem se moramo zavedati pomena spremljanja, ustreznega uh, izvajanja oziroma porabe sredstev uh, davkoplačevalcev. Seveda je poenostavitev širša tema in veseli me, da se temu sedaj posveča vedno več pozornosti. Zagotoviti je treba, da so naša pravila uporabnikov bolj prijazna. kar se tiče vseh teh načel eh, geografskega ravnotežja in ponastavitev zmanjševanja eh, upravnega bremena, eh, je treba govoriti tudi o dostopu do interneta, o brezplačnem dostopu, o komplementarnosti drugih javnih storitev in z vidika tega bi dejal, da se strinjamo, naši predlogi sprememb bodo poskušali pojasniti eh, določene predloge iz uredbe. Kot komisija tudi mi upamo, da se bo ta uredba začela čim prej izvajati in rok 24. Eh, april za poročilo ITRE je treba eh, spoštovati, tako da bomo pripravljeni za začetek delovanja uredbe po oziroma še pred poletjem. Upamo, da bomo da bodo lokalne oblasti čim prej naredile vse za to, eh, da bodo veliko pridobili naši državljani, podjetja in eh, regije kot takšne. Hvala, gospod Papadaki, sporočevalec v Senci. Najlepša hvala, gospa predsednica. Pred eh, nekaj dnevi je Eurostat, Evropski statistični urad, predstavil zadnje analize, kar se tiče dostopa do internetnih povezav eh, v gospodinstvih. Več kot 80 eh, odstotkov eh, oseb je imelo dostop do interneta. Ampak razlike so velike med državami članicami, kar se tiče širokopasovnih povezav, naprimer 14 eh, odstotkov eh, oseb nikoli ni imelo dostopa do interneta v letu 2016. Regije so torej v različnih eh, situacijah, kar se tiče povezanosti in tudi kar se tiče človeških virov. Razlike so velike tudi, kar se tiče uporabe digitalnih tehnologij v podjetjih. V nekaterih regijah prihaja do zamud pri prehodu na digitalno tehnologijo in eh, obstaja tveganje, da bodo te eh, regije ostale nekje daleč zadaj. Zagotoviti je treba, da bodo vse regije eh, v Evropski uniji imele dostop do širokopasovnih povezav, tako da bomo te vrzeli in razlike med njimi odpravili. Tudi civilna družba mora imeti možnost, da sodeluje in izkorišča digitalni trg. Pobuda za zagotavljanje eh, Wi-Fi povezav je zelo fragmentirana. Eh, predlog eh, Evropske komisije je dober. Mislim, da je treba sprejeti ciljno usmerjene pobude. Pojasniti je treba tudi naslednje. Finančno pomoč je treba porazdeliti uravnoteženo z vidika geografske porazdelitve, tako, da bomo lahko eh, okrepili ekonomsko in socialno kohezijo v Evropski uniji. Rešiti je treba izzive, s katerimi se soočajo lokalne oblasti eh, in zato je treba graditi na koheziji. Poleg tega si moramo prizadevati tudi za naložbe v eh, digitalno infrastrukturo. Imam naslednje vprašanje za komisijo. Zanima me, kakšne so slabosti sistema kuponov. Eh, morda eh, ta sistem ni dovolj pregleden, morda eh, obstajajo prevelike razlike med trgi v državah članicah. A bomo imeli skupne standarde za 4G in 5G? A bomo lahko vzpostavili uh, ustrezne sodobne mreže in ne bomo gradili na eh, zastarelih tehnologijah. Kar se tiče širokopasovnih povezav, ki eh, zagotavljajo izmenjavo najboljših praks, je treba govoriti tudi o ustreznem upravljanju. Rad bi se zahvalil poročevalki za njene predloge. Pripričan sem, da bomo lahko konstruktivno sodelovali z vsemi poročevalci v senci in eh, sporočevalko samo. Naš cilj je uh, naš skupni cilj. Prednosti digitalnega gospodarstva uh, moramo omogočiti vsem prebivalcem. Tiste, ki. Najbolj oddaljene regije morajo prav tako imeti ustrezen dostop, vsi državljani morajo imeti dostop do interneta. Hvala. Um, Najlepša hvala tudi vam. Gospoda Strnačota ne vidim, gospod Jakovčič, gospa Martina Mišel, gospod Ropej, izvolite. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil kolegici Damato za upravljeno delo. Popolnoma se strinjam z vašo izjavo. Pomembno je, da imajo ljudje na podeželju dostop do interneta. Strinjam se tudi eh, z vašim ciljem. Zagotavljanje tega dostopa ne smemo zagotoviti prek nekega eh, zelo birokratskega eh, sistema. Je pa treba upoštevati, da Eh, so storitve zagotavljanja dostopa do eh, interneta eh, precej drage in lokalne oblasti so tiste, ki bodo nase prevzele to breme. Ravno zato je treba zagotoviti, da bomo to breme kar se da zmanjšali. Vsaj v tistih prvih fazah teh projektov. Seznam območij, na katerih je treba zagotavljati eh, dostop do interneta, je precej kratek. Komisija govori o centrih eh, družbenega življenja, o eh, zgradbah lokalnih oblasti, o knjižnicah. Po mojem je treba to raz, razširiti na knjižnice in druge institucije. Hvala. Gospod Miltenburg, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica kratek bom. Govorimo o imenu našega poročevalca v senci. Tudi mi eh, podpiramo naložbe v eh, povezljivost. To je pomemben cilj, glede na to, da postaja naša družba vedno bolj digitalna. Eh, to je pomembno za državljane, podjetja, pa tudi lokalne oblasti. Pomembno je namreč, da podjetja vlagajo na to vrstna območja, kjer eh, trenutno povezljivosti ni. Seveda pa eh, je treba zagotoviti ustrezno mero konkurenčnosti. Konkurenčnost je izjemno pomembna in eh, teh 120 milijonov evrov naložb je pomemben načrt, ampak razmišljati je treba tudi o prihodnosti, kako bomo zagotovili pokritost z omrežjem 5G v vseh mestih, v vseh delih Evrope. O tem se bomo pogovarjali v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa bom besedo predala predstavnikom GD za komunikacije, omrežja in tehnologijo eh, iz komisije. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospa predsednica, hvala za to zanimivo razpravo. Pozdravljamo ta enotna stališča tako glede ciljev, kot tudi metod doseganja teh ciljev eh, v dvorani. Strinjamo se, da eh, je zagotavljanje brezplačnih eh, povezav Wi-Fi v lokalnih skupnostih zelo pomembno vprašanje, s katerim se ukvarja ta parlament to delo mora potekati hitro, hitro moramo ukrepati. In eh, parlament nam bo svojim delom eh, pomagal pri vzpostavitvi sistema kuponov, ki je zelo eh, inovativen še pred poletnim odmorom. Vsaj upamo, da bo do tega prišlo, če boste dosegli politični dogovor s svetom dovolj zgodaj letos. Kar se tiče same vsebine, beležimo številne izboljšave e, v različnih predlogih e, sprememb. Naprimer, učinek multiplikacije, e, kar se tiče evropskih strukturnih skladov, tudi tega si želimo. Eh, dobro bi bilo, če bi vse skupaj eh, zagotovili pri izvajanju seme, na to sodelovanje z lokalnimi eh, upravnimi organi, naprimer, če bi sodelovali z lokalnimi MSP-ji, lokalnimi organi, vsemi tistimi, ki jih digitalna tehnologija na lokalni ravni zanima, tudi to bomo v okviru scheme podpirali. Mislim, da so stališča torej precej enotna in to pozdravljamo. Imam pa komentar v zvezi s točko, ki jo je treba izpostaviti in ki je morda malce problematična. Gre za načelo uh, tistega, ki uh, eh, prvi pride, prvi uh, melje. Gre za porazdelitev kuponov. Kot veste, je pravna podlaga za ta predlog instrument za povezovanje Evrope. Ta instrument seveda ne deluje tako, kot delujejo strukturni skladi. To ni vsaj primarno gledano instrument kohezijske politike. Gre za instrument, ki je bil oblikovan zato tudi prek eh, načela eh, prvi pride prvi melje, da podpira eh, tiste upravičence oziroma prosilce za sredstva, ki pač želijo ta sredstva. Nočemo torej spremeniti naravo instrumente za povezovanje Evrope nočemo vzpostaviti nekakšnega eh, precedensa na tem področju. Radi pa bi zagotovili eh, članom in članicam odbora, da bomo eh, kar se le da upoštevali potrebo po pravični porazdelitvi. Nočemo, da se kuponi koncentrirajo na določenem območju. V okviru instrumenta za povezovanje Evrope bomo uvedli pravila, ki bodo zagotovila eh, minimalno in maksimalno število kuponov, ki jih bodo lahko razdelili države članice. Imeli bomo tudi posebno preprosto pravilo, naprimer, eh, da lahko ena občina dobi samo en kupon eh, in s tem bomo zagotovili ustrezno porazdelitev, brez da bi uvajali neka stroga pravila v zakonodaji sami na ravni delovnega programa, imamo torej možnosti, da eh, ustrezno organiziramo porazdelitev kuponov, tako da bodo s tem pridobila vsa ozemlja v Evropski uniji. Z tega vidika bi dejal tudi, da eh, se strinjamo, da je večjezičnost eh, prav tako pomemben element, zagotoviti je treba dostop vseh občin in lokalnih organov do teh finančnih sredstev poenostavili bomo postopke, eh, postopke prijave na ta način, da bodo tudi tiste skupnosti, ki eh, nimajo veliko človeških virov, majhne občine, lahko eh, igrali isto igro kot večje občine in bodo lahko dostopali do sredstev. Oblikovanje celotne scheme bo potekalo tako, da bomo oziroma bodo vsi imeli enake pogoje za sodelovanje. Prvi razpis bo pilotni razpis. In informacije o porazdelitvi finančnih sredstev eh, bomo eh, na voljo dali tudi vam in vsem zainteresiranim stranjem. Toliko v tej točki. Eh, še enega vprašanja bi se dotaknil, vprašanja, ki ga je spostavil nekdo od poročevalcev v Senci in sicer vprašanje operativnih stroškov, stroškov povezav, eh, ki bi jih naj nas je prevzela eh, schema. Dejali smo, da bomo financirali samo eh, opremo, inštalacijo, same stroške uporabe, pa morajo nas se prevzeti lokalni organi. Kot veste, so to splošna pravila, ki zagotovijo skupno odgovornost upravičencev in upravičencev tistih eh, organov, ki skrbijo za finančna sredstva. Izvolite, gospoda Mato. Puti. Zelo na kratko. Hvala lepa vsem za prispevke. Eh, Kmalo bom sporočila, kdaj bo sestanek poročevalcev v senci in potem bomo seveda vključili vse pripombe in tudi to, kar je povedala komisija v poročilo. Hvala. With... Hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo s podobno temo. Nadaljujemo z osnutkom mnenja, ki ga je pripravil gospod Lever. Pristojni odbor je odbor ITRE. ITRE pripravi pobudo na lastno pobudo o Evropski gigabitni družbi in pa 5G. To je povezano tudi z Evropsko kodo elektronske komunikacije. Gre za internetno povezljivo za rast in konkurenčnost in kohezijo v lokalnih skupnostih. Danes imamo predstavitev osnutka mnenja. Rok za ložitev predlogov sprememb bo ob 11.10. februarja. Ja, časa ni več veliko, ampak pripričana sem, da bomo uspeli uložiti predloga spremembe. Gospod Lower, izvolite. Hvala. Evropska unija se sooča z velikim naložbenim izzivom, če skuša izpolniti cilje, ki jih je zastavila komisija septembra lani in sicer, da bi do leta 2025 zagotovili pokritost 5G za vsa urbana območja in pa 100 megabajtov um, hitrosti za snemanja za vsa gospodinstva. Ja, kaj ti izrazi pravzaprav pomenijo? Pogosto tukaj prihaja do poenostavljanja. Uh, jasno moramo veriti, o čem skozi spogovorimo. Uh, Komisija želi poskrbeti za gigabitno družbo, zato bi potrebovala 155 milijard evrov. Mm, takšne investicije bi potrebovali in eh, ravno na tem področju lahko tukaj naš eh, odbor najpomembne prispeva. V trenutnem programskem obdobju bi morali 21 milijard zagotoviti z eh, naložbami v IKT infrastrukturo. Eh, seveda tako tukaj uporabimo celo vrsto inštrumentov, med drugim tudi eh, zmogljivo za povezovanje Evrope in pa sredstva Evropske investicijske banke, ki, so, ki je nedavno ustanovila za široko, sklad za širokopasovni internet. Se pravi, veliko je treba nadoknaditi. Leta 2015 je bilo več kot 75 je imelo več kot 75 odstotkov ameriškega prebivalstva dostop do uh, 5G, uh, čeprav so ZDA veliko teritorijalno območje z velikimi izzivi. Uh, In to lahko primerjamo z samo 28 odstotki v Evropski uniji. Ericsson predvideva, da bomo imeli 10 eh, milijonov, um, eh, 110 milijonov um, naročil na 5G v ZDA do leta 2022. Eh, zato moramo poskrbiti za te naložbe in pa ponuditi državam članicam tudi določeno stopnjo fleksibilnosti. Ključnega pomena je, da potrebujemo prej uh, Eh, kapitalske investicije, to zmanjša strošek na enoto. Eh, to je torej bolj pomembno. Zagotoviti moramo, da bo evropski kontinent ostal privlačen kontinent za podjetja IKT in da bodo ta podjetja tudi investirala v infrastrukturo. Trenutno podjetja ne želijo Eh, se lotevati visokih investicijskih projektov, velikih eh, investicijskih projektov, kaj ti pri nas eh, vlada vzdušje vzdrže varčevanja in predvsem so žrtve tega podjetja. Mm, ključnega pomena je, da zagotovimo zavarovanja za tveganja, ki jih predstavlja takšne investicije v širokopasovni internet, v tehnologije IKT, in vsi ti postopki morajo potekati na pravičen in odprt način. Moje poročilo se zauzema za reforme obstoječih programov, ne pa za postavitev novih eh, plasti, zato eh, razmišljamo o tem, da bi razširili obseg eh, ustanove za povezovanje Evrope in da bi z sredstvi lahko Eh, tudi kombinirali sredstva iz eh, evropskih investicijskih in strukturnih skladov in pa sklada EFSI. Eh, številna območja pri nas zaustavlja, ko gre za IKT. Jaz sem dolgo časa vodil regijo Derbyshire. In uh, v naši regiji smo 34 milijonov um, investirali uh, v izgradnjo infrastrukture širokopasovnega interneta. Moramo se zavedati potrebe po širjenju tehnologije 5G. Ta tehnologija je v tem trenutku razširjena samo v gosto poseljenih območjih treba doseči regulativno ravnotežje med konkurenčnostjo na trgu in pa stabilnost investicij, zato da bomo lahko dosegli cilje komisije. Eh, prav tako bomo morali zagotoviti konkurenčnost, ko gre za potrošnike, ko gre za podjetja eh, in to bolj kot na katerem koli drugem področju. Eh, elementi novih, novega okvirja bi lahko zadostila obe strani tudi ko gre za sporočilo po nastavitvi komunikacijskih kodi, bi lahko, ponudilo, bi lahko to ponudilo nekaj več prednosti za potrošnike, nekaj več gotovosti za podjetja. Imamo pa tudi določene pomisleke in pa skrbi, ko gre za nacionalna regulativna pravila, skrbijo nas nova administrativna vremena, štirje komunikacijske službe morajo obvestiti berek, torej tukaj se moramo izogniti podvojevanju dela, treba je spoštovati tudi načelo subsidijarnosti. Države članice mora imeti um, glavno besedo pri odločitvah o njihovi IKT infrastrukturi. Uh, jasno je, da lahko programe najbolj izvajamo na lokalni ravni, ker smo najbliže ljudem. lokalnim eh, upravnim organom moramo omogočiti, da prilagodijo pravila in zakonodajo lokalnim um, potrebam. Zato nas tukaj skrbi pravica komisije do, ve, do veta. Um, bojimo se, da bo komisija verek spremenila v nek centralen organ, eh, kjer bodo delovne skupine odločale o, vs, o vsem, od zgoraj na vzdolj, eh, zlasti, če bo tudi komisija pristojna za reševanje čezmejnih sporov. Skrbi nas eh, preveč destriptivni roadmap za 5G, to bi lahko predstavljalo problem, tudi ko gre za mm, cilje glede široko pasovne mobilne infrastrukture smo ugotovili, da so tukaj cilji komisije bili preveč ambiciozni. Za poročilom želimo zagotoviti podporo investitorjem, ampak omejiti prekomerno regulacijo ter želimo opolnomočiti tudi lokalne in pa regionalne organe. Veselim se komentarjev kolegov. Hvala. Sedaj pa poročevalci v senci, gospod Andor Deli. Thank, Ane, želel bi se zahvaliti poročevalcu za mnenje. Mislim, da je osnutek dobre izhodišče za nadaljne delo. Kot odbor regij menim, da bi morali poudariti vidik mm, teritorijalne in družbene kohezije eh, omrežja 5G moramo se res soočiti za to digitalno vrzeljo med, eh, med urbanimi in pa podeželskimi območji. Treba poskrbeti za povezljivost. Širokopasovni internet je na voljo samo 28 odstotkom domov v podeželskih območjih, to je skoraj 50 odstotkov manj kot je poprečna razpoložljivost. Z digitalizacijo bi lahko zmanjšali geografsko oddaljenost, in eh, dostop naših državljanov do e-storitev. Drugi predlog. To achieve this very ambitious plan of the Commission. Uh, torej finančna, uh, pomembna je tukaj tudi finančna podpora za čimprejšnji razvoj te tehnologije. Ampak ni dovolj, da samo zlivamo denar na ta problem. Potrebujemo prilagojene strateške dokumente in investicijske načrte, zato da se bomo lahko odzvali na potrebe posamičnih območij. Tukaj namreč obstajajo velike razlike med posamičnimi državami članicami. No, tretji element pa je vprašanje dostopa državljanov do digitalnih vsebin pod enakimi pogoji povsod. Gre seveda za um, temo geoblokiranja. Tukaj imamo občutljive vidike geografskega blokiranja. Uh, to je povezano tudi z pravicami intelektualne lastnine. Prav tako pa obstaja tukaj veliko nepravičenih ovir na današnjem trgu v Evropski uniji. In pa ne nazadnje, treba je dvigniti osveščenost eh, ljudi o tej tehnologiji, treba je ljudi tako rekoč eh, digitalno opismeniti. Mm, in seveda je treba ob tem poskrbeti tudi za začito podatkov, za boj proti kibernetskemu kriminalu. V zvezi s vsem tem je treba razširiti znanje. To moramo razvijati usporedno z razvojem teh novih tehnologij. To so elementi, ki so najpomembnejši za vidika naše stranke ELS in z veseljem bom prisluhnil komentarjem poročevalca. Gospa Rodrige se naslednja. Eh, queria começar por agradecer eh, ao relator o documento que apresentou. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila poročevalcu za njegov dokument. Vemo, da je ta tema izredno pomembna. Treba je poskrbeti za povezljivost, povezanost posameznih sektorjev, potem vse skupaj ima tudi čezmejni karakter. Um, seveda ima internet to slabo lasnost, da je nepravično prerasporejen med državami članici, članicami in pa med regijami posamičnih držav članic. To pomeni, da vsi ne moremo enako hitro napredovati, nekateri ostajajo zadaj. Eh, obstajajo pa tudi oddaljena območja, ki, ki nima povezave z temi omrežji. Mi bi se morali spoprijeti tudi z dejstvom, da zaostajamo za ZDA in pa nekaterimi azijskimi regijami, kljub uh, razvitosti tehnologije 5G pri nas. Internetna skupnost se mora ukvarjati tudi z, vpraš z vprašanjem teritorijalne kohezije, pravičnosti, ustvarjanja delovnih mest, pa tudi, uh, ko gre za vpliv na vsakodnevno življenje državljanov. Tehnologija 5G nas mora pripraviti na svet, kjer bo vse povezano med seboj. S tem so torej povezane številne spremembe, za katere bomo morali prevzeti odgovornost. Vse te vidike je treba upoštevati, nekateri so že bili omenjeni, ne bom jih ponavljala. Naprimer, eh, tukaj eh, govorim o razširjenosti širokopasovnega interneta v oddaljenih regijah ali pa regijah eh, za posebnimi značilnostmi, recimo ehm, zelo oddaljene regije, treba je tudi investirati v že obstoječo infrastrukturo. Investitori morajo biti pripravljeni investirati v 5G tehnologijo, omrežje. Eh, prav tako so pomeni projekti kot recimo G5 for Europe. Ta projekt je treba najprej iz, dokončati, preden razmišljamo o omrežju 5G. Eh, prav tako je treba poskrbeti za javno-zasebna partnerstva pri razvoju in izvajanju projektov. Mm, in seveda se moramo pri tem opreti na programe, kot so obzorje 2020, potem treba tudi zagotoviti spoštovanje pravic potrošnikov, govorimo o poenostavitvi, po drugi strani pa moramo zagotoviti tudi to, da bodo vsi procesi, ki so povezani z tehnologijo 5G, pregledni in transparentni. Evropska komisija mora tukaj skušati prevzeti vodilno vlogo pri um, zagotavljanju tega omrežja in sicer na odgovoren in pregleden način. Gospod Miltenborg. Hvala, kratek bom. Samo dva komentarja mnenje se mi zdi dobro. Dobro je, da podalja pomen obstoječih programov, zlasti obsorja za leto 2020. Strinjam se s tem, da je treba izboljšati dostop do teh programov. In to lahko naredimo. In pa drugič, na četrti strani, vidim, da poročevalec povdarja pobude v državah članicah. Uh, ja, to je res, ampak potrebujemo tudi učinkovit evropski pristop. Ne smemo dopuščati, da bi prišlo do razlik, ko gre za razširjenosti ko gre za razširjenost 5G po Evropi. Všeč mi je pa četrti ostavek, ki bolj povdarja evropsko raven. Hvala lepa, gospe Vane. Ni gospa Mata, da bi besedo. Hvala. Tudi v tem poročilu govorimo o povezljivosti, o internetu za rast, o povezljivosti in tudi o koheziju, koheziji. Torej, koristi za evropsko družbo iz eh, gigabitne družbe so seveda veliki. Eh, gre za nove tehnologije, novo znanje, za transparenco. In to eh, odpira nova obzorja Eh, in gre za učinkovito infrastrukturo za podjetje in za državljane. Eh, pa meten promet, eh, Eh, izobraževanje, internet stvari, natančno kmetijstvo, raziskave in razvoj. To so samo nekatere priložnosti, ki jih omogoča en klik. Vendar ne smemo investirati samo v 5G, temveč tudi v omrežje 4G v vsej Evropi, eh, tudi v redko poseljenih območjih. Kaj ti? Povezljivost je treba zagotoviti v vseh območjih, tudi tiste, ki veljajo za siva, sive cone in ki niso zanimive za velike operaterje. In eh, lokalna podjetja tu lahko zagotovijo napredek skupaj z eh, lokalnimi skupnostmi, tako da bodo te eh, internetne avtoceste delovale. Eh, vendar to morajo biti zavezujoči cilji in tudi jasni programi za vse države članice, za vse regije v Evropi. Ne smemo zaostajati, nihče ne sme uh, ostati zadaj. Um, unija državljanov bo možna tudi s um, tem, da bodo vsi državljani povezani. To bo velik korak tudi v skupno prihodnost. Uh, Hvala. Gospod Rupe, namesto poročevalca v senci. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu. Kolegica Vana obžaluje, da je danes ni tukaj, ona je poročevalka v senci. In jaz bom predstavil njeno stališče. da, so, dostop do širokopasovnega interneta lahko pomembno prispeva k napredku. Zlasti v bolj oddaljenih regijah. Prav tako lahko to prispeva k socialni in teritorijalni koheziji, k možnosti za vseživljenjsko učenje. In pa napredku podjetništva. Zato bi morali več pozornosti posvetiti javnim storitvam. Tudi v tem smislu je dostop do interneta pomembna pravica. Ko govorimo o enakih možnostih za ženske in moške, bi morali ob tem povdariti tudi pomen dostopa do interneta, ko gre za doseganje tega cilja. 25-letna dovoljenja za radijski spektr. spektr. Ki so omenjena v tem poročilu, lahko pomenijo tudi koncentracijo storitev v rokah velikih akterjev. In to bi prispevalo k izkrivljanju konkurence. preden zagotavljanjem, preden zagotovimo povezljivost v okviru 5G, bi se morali najprej soočiti z temi dovoljeni za radijski spektr. V Belgiji lahko vidimo monopoliziran trg, ki ne omogoča konkurenčnosti pri cenah in to je slabo za potrošnike. Um, z decentralizacijo bi lahko dosegli ta cilj bolj pravične prerasporeditve. Zato ne moremo podpreti pristopa komisije. Vemo, da so države članice proti centralizaciji, želijo koordiniran pristop k upravljanju radijskega spektra in to se, meni tudi, to, to, to se tudi meni ti boljši pristop. Comments, does the same DG communication networks content and technology? Predstavnik komisije. Thank you. Um, many points were raised, um, so I... Ja, veliko točk ste omenili, ne vem, če bom uspel odgovoriti na vse. No, ampak vseeno nekaj specifičnih komentarjev. Pozdravljamo točke, ki jih je izpostavil poročevalec. da podpira tudi ambicije oziroma cilje komisije za leto 2025. Gre za strateški skupek ciljev, ki bi jih morali doseči, če želimo dohiteti druge kontinente in če želimo zagotoviti, da bo Evropska unija še naprej eden izmed najuspešnejših kontinentov na svetu. vrzel do potrebnih investicij pomeni, da bomo potrebovali več pametnih investicij in pa več sinergij med posamičnimi skladi. Omenili ste tukaj ESIF, pa tudi uh, Ustanova za povezovanje Evrope in pa EFSI in pa sklad za široko pesovne povezave. vsi ti skladi so namenjeni temu, da bi na bolj pameten način izdajali naša javna sredstva. Če želimo okrepiti učinek vzvoda, bi morali, eh, torej z tem učinkom vzvoda bi lahko premostili vrzel. In še nekaj bolj konkretnih pripomp. Odzval se bom tudi na nekatere kritike. ne strinjamo s tem, da bi naši predlogi pomenili centralizacijo ali pa povečanje birokra birokracije. V trudnem sistemu smo identificirali nekaj pomankljivosti eh, in te seveda treba odpraviti za to, da bi napredovali. Kakor veste, že imamo nacionalne načrte za široko pasovne povezave, in upoštevanje razsežnosti 5G pri teh načrtih je ključnega pomena za to, da zagotovimo, da bodo šle države članice v pravo smer. Nekateri ste kritizirali birokratska bremena, potem pomankanje neodvisnosti nacionalnih organov. Te obtožbe se nam zdijo neutemeljene ne nazadnje smo okrepili pristojnosti nacionalnih regulatorskih organov, um, bodi si so to individualni organi na nacionalni ravni, uh, tukaj govorim recimo o potro, pravicah potrošnikov. Okrepili pa smo tudi BEREK. Mi želimo, da bi BEREK postala polnopravna agencija na evropski ravni. Kar se tiče 25 letnih dovoljenj za radijski spektr. Ja, tukaj treba poskrbeti za gotovost za vse udeležene strani. Eh, predvsem pa je treba zagotoviti, da ne bo več nedodeljenih um, ehm, dovoljen za radijski spektr. V našem predlogu je omenjeno, da se tukaj v tem trenutku soočamo z določenimi težavami, ampak predvidevamo, da ko bomo standardizirali tehnologijo 5G, eh, bomo odpravili tudi vrzeli na tem področju. Ko gre za izvedbene akte, smo pripričani, da bodo ti prispevali k bolj eh, robustnem okviru. S tem bomo odpravili nedoslednosti med odločitvami, ki jih države članice sprejemajo posamično. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, gospod Luer. Hvala za vse vaše pripombe. Kolegi so večkrat omenjali pomen uh, interneta in pa internetne povezljivosti kot takšne. V naših predlogih sprememb bi se morali um, izogniti tem floskolam o tem, kako pomemben je internet. Tukaj gre za 5G, uh, gre za napredno in tehnologijo, ki je del interneta. Uh, nima smisla, da govorimo o tem, kako pomemben je internet. To vsi vemo. želim se navezati na to, kar je rekla gospa Damato o pokritosti omrežja 4G in pa 5G. 4G bo bolj dostopno za vse. Eh, seveda pa moramo eh, tudi tukaj doseči določeno ravnotežje, eh, če želimo zagotoviti investicije za obe tehnologiji. Potem imamo različna mnenja o radijskih spektrih in o bereku, visoke cene na dražbah um, včasih onemogočijo, onemogočijo tistim, ki imajo, ki kupijo pravice do radijskega spektra, da potem nadalje investirajo v omrežje. Skratka, vsem se zahvaljujem za vaše podrobne komentarje, vse sem si zapisal in veselim se naslednje faze dela. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu in sicer je to ocena izvajanja programa Obzorje 2020 ob upoštevanju njegove umestne ocene in predloga devetega okvirnega programa. Ehm, torej, odbor eh, ITRE trenutno pripravlja poročilo o izvajanju programa Obzorja 2020 in odbor regi se je odločil, da bo pripravil mnenje o tem. In eh, to nalogo smo povedali gospodu Matisu van Miltenburgu, ki bo danes predstavil osnutek mnenja. 13. februarja opavdan je rok za vložitev predlogov sprememb, sedaj pa dobi besedo gospod Van Miltenburg. Hvala, gospa predsednica. Rekli ste že, da gre za mnenje in sicer gre za izvajanje programa obzorja 2020, skoraj 80 milijard evrov. To je um, Evropski program za inovacije in raziskave v Evropi. Sedaj pa se izvaja umisni pregled in moje mnenje se nanaša predvsem na vprašanja, ki jih je mogoče še izboljšati za še preostalo obdobje in obdobje po 2020. Izhodišče tega programa je, da se naj spodbuje odličnost na področju raziskav in razvoja in inovacij. Zato sem proti kriterijem in kvotam, ki um, si prizadevajo samo bo, za boljšo geografsko razporeditev. Želimo spodbujati odličnost. To je pomembno za našo konkurenčnost. V preteklosti je veliko sektorjev profitiralo od obzorja 2020. Pogovarjal sem se z njimi in rekli smo, so mi, kaj poteka dobro in kaj ne. In jaz se nisem obrnil samo na, na organizacije v Bruslju, temveč tudi doma. Bil sem naprimer celo v Bolgariji, v vaši državi kaj ti obzorje 2020 tam še ni prava zgodba o uspehu. In eh, moramo reči, da evropske da je treba eh, izboljšati tudi evropske strukture za izkoriščanje investicijskih in strukturnih skladov in to je tudi v odgovornosti držav članic, da se zagotovijo ti pogoji. Vsaka investicija v raziskave mora imeti, morajo, mora imeti maksimalni učinek ali drugače rečeno. Naloga držav članic je, da eh, pospešeno izvajo strukturne res, reforme. Eh, učinkovite eh, eh, učinkovita ulaganja in reforme, to gre z roko v roki. Okvirni program eh, 2020 in tudi sredstva ESI eh, so zelo različna, kar zadeva težišča in tako naj v bistvu tudi ostane. Teh programov ne gre. Eh, Mešati med sabo, vendar na izvedbeni ravni je možno najti boljša stičišča in treba se je truditi za sinergijske učinke in zato je odgovorna Evropska komisija. Nadaljna točka v mojem mnenju je, da naj bi se vzpostavila rezerva za uspešnost. Del sredstev EZI naj bi sprostili šele, če eh, so bila upoštevana določena priporočila za posamezne države, kar zadeva raziskave in razvoj skoraj nobene državi članici še ni uspelo investirati 3 odstotke v raziskave in razvoj. Če si ogledamo druge velike sile, eh, ZDA, Kitajska, zelo, zelo zaostajamo za njimi in zato je treba proračun za novi okvirni program zvišati od 80 milijard na 100 milijard evrov. In potem sem tu vključil še nekaj drugih točk, kjer gre naprimer za pečat odličnosti in tu bom predložil tudi še nekaj predlogov sprememb in sicer gre za načeljno reformo um, in potrebujemo posebne strategije za to. In še ob koncu, gospa predsednica, Močan okvirni program je bistvenega pomena za Evropsko unijo. Poskrbeti moramo za to, da se naše znanje odličnosti ne bo zgubilo zaradi pomankanja proračuna ali pomankanja spodbud. Te dosežke potrebujemo za reševanje pri, vprašanj prihodnosti. Hvala in veselim se reakcij kolegic in kolegov in veselim se tudi sodelovanja s poročevalci v senci. Sedaj dobijo eh, besedo poročevalci v senci. Gospod Zvir, prosim spoštovana predsedujoča eh, dragi kolegice in kolegi dovolite da najprej iskreno čestitam kolegu van miltenburgu za odlično delo eh, pri pripravi tega osnutka mnenja o oceni izvajanja programa obzorja. dva tisoč dvajset znano je da je bila evropa v zadnjih stoletjih vodilni inventor v zadnjem času je začela zaostajati kot je omenil že kolega to je potrebno prekiniti. evropa mora svojo misijo imenovano biti najbolj inovativna nadaljevati. evropski programi ne samo obzorje dva tisoč dvajset ampak tudi esif erasmus in drugi lahko k temu bistveno prispevajo ampak pod določenimi pogoji. čeprav smo v primerjavi s preteklim okvirnim raziskovalnim programom znatno povečali proračun za obzorje dva tisoč dvajset in čeprav smo v zadnjem desetletju konkretno povečali tudi sredstva za inovativnost in konkurenčnost v okviru kohezijske politike je trenutno najbolj pomembno zagotoviti optimalno delujočo sinergijo med skladi. na ta način se bo povečala tudi učinkovitost javnega financiranja. vsak vložen evro iz teh skladov lahko v pogojih optimalne sinergije med skladi multiplicira svoje učinke oziroma donos. strinjam se z enim od ključnih poudarkov v mnenju da odličnost in konkurenčnost morata ostati temeljni načeli okvirnega programa e, evropske unije za raziskave in inovacije. evropski strukturni in investicijski skladi pa morajo še naprej podpirati regionalno rast in kohezijo. gre za dva različna namena ki pa sta komplementarna nekaj podobnega sem zaznal tudi na nedavni izmenjavi mnenj z znanstveno raziskovalnimi ustanovami. predlagali so da naj eu z okvirnimi programi spodbuja predvsem temeljne in aplikativne raziskave ter oblikovanje skupnega evropskega raziskovalnega območja. esi skladi torej evropski strukturni in investicijski skladi pa naj podpirajo razvoj in kohezijo s programi ki so na višji ravneh tehnološke razvitosti tako imenovani trl. torej so predlagali jasnejšo delitev dela na nek način da čeprav se zavedajo da je to mogoče le v pogojih bistveno učinkovitejšega medsebojnega sodelovanja obeh virov. Naj na kratko omenim še dve zadevi v zvezi s pričakovanji naslednjega devetega okvirnega programa zavedati se moramo da med državami članicami da še vedno obstaja velik razkorak v razvitosti raziskovalnih kompetenc zato menim da bi moral naslednji program ohraniti podporne inštrumente za države ki manj uspešno koristijo finančna sredstva v obzorju. dva tisoč dvajset prav tako bi veljalo poenotiti in poenostaviti nekatera pravila na primer pristop enakega obravnavanja v zvezi s postopki kot je državna pomoč ta se mora dokončno uveljaviti. nerazumno je namreč da so v okviru esi nekatere neprofitne raziskovalne organizacije uvrščene v sistem državne pomoči v okviru obzorja dvajset pa ne. vseh težav v tem mnenju ki mora biti seveda strnjeno ne bomo mogli izpostaviti zato je današnja razprava še toliko bolj dobrodošla. veselim se nadaljnjega dela in čestitam gospodu van miltenburgu za zelo dobro izhodišče. Ja, hvala, gospa predsednica. Žal sem zelo kratkoročno zvedela, da gospa Gentile eh, je zbolila in ne more biti tu. Zato samo nekaj drobcev za to razpravo. Iskrena hvala gospodu Voltenbergu, da je opozoril na to, da obzorje 2020 pomeni eh, odličnost in moramo res povdariti, da imamo dva programa. En program za odličnost in drugi program, eh, kjer gre za kohezijsko politiko, za infrastrukturo in za razvoj novih tehnologij tako kot smo to tudi zapisali. Ampak to, kar nam mora uspeti, je, da oba inštrumenta bolj učinkovito povežemo med sabo in to naj bi um, dalo možnosti tudi tistim regijam, ki tega niso storile, da vzpostavijo to odličnost postopoma. Podpiram poročevalca v tem, ko pravi, da je treba proračun za 2020 oziroma za nadaljevalni program razširiti ali naj bi to bilo 100 milijard ali kakšna druga vsota, o tem se lahko pogajamo, vendar se ne sme zgoditi, da bi na račun eh, Junkerjevega naložbenega načrta um, enostavno vzeli denar iz eh, programov za raziskave. Torej, to se v prihodnosti ne sme ponoviti. In razen tega se mi zdi pomembno, da eh, v poročilu vprašamo tudi, kaj se bo zgodilo z Brexitom. Združeno kraljestvo je eden eh, največjih eh, deležnikov v programih obzorja 2020 z Brexitom bo mogoče še pred zaključkom eh, programskega obdobja 2020 bo mogoče prišlo do temeljitih sprememb, torej pogajanja so sicer odprta, vendar nekako bi vendarle morali opozoriti na to, da je treba iskati rešitve v okviru raziskovalne politike, tako da se določeno znanje ne izgubi in da iz tega ne bi nastala škoda za vse. Eh, škoda, ki, eh, za katero nihče ne more odgovarjati. Ne vem, kako bi to eh, formulirali, da ne bi prejudicirali pogajan, ampak prepričana sem, da se bo poročevalec spomnil, kakšne dobre formulacije. Če se ne podpiram, ampak mogoče je tudi nesporazum, kar zadeva rezervo za uspešnost, s tem imam določene težave. Rezervo za uspešnost že imamo v kohezijski politiki in parlament je večkrat opozoril na to, da je to nekaj težavnega, zato ker nimamo pravih meril za to. In če bi zdaj uvedli še neko dodatno rezervo za uspešnost, se mi to zdi zelo zapleteno, ampak o tem se lahko še pogovorimo. Sicer pa mislim, da to, kar ste nam predstavili, da je to zelo dobro, da nam pomaga in nas opogumlja. Hvala gospod Lever ga varujo bom za eh, poročevalko. Eh, jaz sem bil poročevalec za 5G. To program, obzorje, program obzorje 2020 pa ima seveda širši evropski pomen. In so države zunaj EU, ki sodelujejo v obzorju 2020 in zato ne vidim eh, razlogov, da se to tudi v prihodnosti ne bi nadaljevalo. In to je vzajemni koristi eh, in ne tako, da bi samo nekdo pobiral eh, to, kar mu najbolj koristi iz teh programov. Eh, seveda moramo preprečiti, da nastane škoda eh, za vse. Eh, Mislim, da razlika med obzorjem 2020, um, ki je raziskovalni program in strukturnimi skladi, eh, kjer gre bolj za vzpostavitev zmogljivosti. To je pomembno razlikovanje, pri katerem moramo ostati. Torej, dopolnjevalnost. Um, torej, oba programa seveda nista ista in zato naj bi se dopolnjevala. In potem to, kar je bilo rečeno, da je bil zid denar iz eh, tega programa za financiranje Junkerjevega načrta, to seveda tudi eh, ne more biti nekaj, kar ne bi kritizirali, gospa Damato. Bom zelo kratka, gospa predsednica. Um, torej, za obzorje naj bi eh, povečali sredstva in tudi za inovacije in konkurenčnost v okviru uh, Eh, kohezijske politike. In sedaj spet govorimo o optimalnih um, povezavah med oboji, eh, ob, med obima. Torej, to, ta parlament in tudi svet eh, sta že govorila o tem, da je to pomemben ukrep in ne samo nekaj, kar je zaželeno. Zato pa je treba seveda predvsem prilagoditi ustrezne postopke. Ne gre samo za nekaj, kar je treba vse še v prihodnosti preveriti. Eh, in zavedam se tudi sinergij, ki, eh, nevarnosti, ki jih lahko pomeni to ugotavljanje sinergij. Torej, države članice morajo seveda biti tudi bolj uspešne pri upravljanju. Pri obzorju 2020 to vodi komisija in države članice eh, morajo uporabiti eh, eh, strategije za pametno specializacijo. Eh, Torej, potrebujemo na vsak način um, dobre kontakte s tistimi, ki vodijo te sklade, tako na nacionalni kot tudi na regionalni ravni. Kaj ti um, um, pogosto govorimo o, o tem, da povezovanje teh programov prinaša samo koristi, vendar ni vedno tako, kaj ti to pomeni tudi določene nevarnosti. Moramo eh, predvsem preprečiti, da bi. Eh, razkorak med razvitimi regijami in manj razvitimi, da ne bi postal še večji. Smo že v Evropi dve hitrosti in um, nekatere države članice, tudi Italija, verjetno ne bi bila kos obravnavati vseh teh vprašanj. In zato uh, opozarjam na to in poročevalec verjetno z mano strinja. In potem še pečat odličnosti. To je seveda v skladu z eh, programom obzorja 2020 in sicer, da bi povečali konkurenčnost, eh, kar zadeva raziskave in inovacije med MSP-ji. Vendar um, um, um, bistvo ni v skladu s, politiki, s kohezijsko politiko, um, kaj ti. Um, tisti, ki bodo imeli ta pečat odličnosti, bodo dobili še večje podpore in bodo bolj uspešni, drugi pa mogoče manj in to ni vedno objektivno. Še dva komentarja, gospod Panisloroj prvi in potem še gospod Olbricht. Eh, Hvala. Gospod van Miltenburg. Uh, prisrčna hvala. Hmm, tako kot Konstance Kril bom tudi jaz samo natrosil nekaj eh, drobcev tle. No, na eni strani hočemo seveda dokazati, da smo ambiciozni, kar zadeva 2014 do 2020 tematski cilji. Gre za družbo, ki temelji na znanju in gre za inovacije. Operat operativni programi so se dobro razvijali, deveti program naj bi temeljil na odličnosti, ste rekli, ampak to je malo v oblakih in pravzaprav bi se morali vrniti na tla realnosti. Kaj ti to znanje mora voditi v gospodarsko rast in v ustvarjanje delovnih mest? In to tudi delamo, če vidimo, kaj, eh, koliko denarja porabimo za strukturne sklade ravno toliko kot za osnovne um, znanosti. Torej, kot odbor vedno povdarjamo uh, e, odličnost in um, seveda v nekaterih državah uh, je treba premagati še veliko ovir za dosego te odličnosti. In lahko se seveda vprašamo, zakaj je temu tako. Uh, slišali smo, da Bolgarija sedaj malo eh, dohitiva, torej treba je najti eh, poti, kako se osredotočiti. Odličnost eh, seveda pomeni odloči, odličnost, ampak odličnost pomeni tudi določeno koncentracijo. Veliko državljanov iz eh, novih držav članic se je preselilo v velika mesta v starih državah članicah in to tisti, ki so posebej dobro izobraženi. Tudi o tem velja razpravljati. Deveti okvirni raziskovalni program, na drugi strani pa države, ki izgubljajo prebivalstvo v določenih regijah. Torej, moji predlogi spremem bodo šli predvsem v to smer. Um, moramo voditi intenzivno razpravo podpiramo deveti program, strinjamo se z njim. V, um, um, vendar tu gre za državno pomoč, um, pri FCO pa je drugače. Evropa mora postati hitrejša. Evropska komisija, um, torej najprej se je govorilo o um, raziskovalnem svetu um, in eh, sedaj 17 strokovnjakov že pripravlja obdobje po letu 2020. In bolj se povdarja inovacijski pristop. V naslednjih dveh letih bomo morali voditi intenzivno razpravo o tem, ampak kot rečeno, pripravil bom pisne predloge sprememb. Hvala, gospod Ulbricht. Hvala. Mislim, da moramo biti zelo jasni. Torej, kriteriji odličnosti so jasni in če si želimo konkurenčno Evropo, potrebujemo centre odličnosti, to je jasno. In Eh, to seveda ni isto kot geografska razporeditev. In zato že dolgo poteka razprava o, o evropskem denarju v kohezijskem skladu, da bi to um, pomenilo stopnice k odličnosti, torej da bi v regijah uh, ustanovili take centre odličnosti. Ampak trenutno se to še ne dogaja. Vendar moramo, mora nam biti jasno in to smo slišali. E, torej imamo e, tudi kohezijsko politiko, ki e, spodbuja raziskave, to je enostavno realnost. Velik del Evropskega kohezijskega sklada gre v raziskave. Zakaj? Ker ni geografskega ravnovesja. Če ni geografskega ga ravnovesja v obzorju 2020, mi odpiramo pot za tematska težišča, da se usmerja denar v raziskavo. Lahko pa rečemo, torej raziskave so v obzorju 2020 na osnovi kriterijev odličnosti in raziskave so tudi v kohezijski politiki. In mogoče bi v tem zdaj morali povedati, katere raziskave naj bi bile v enem skladu in katere v drugemu. V drugem. Uh, V obzorju 2020 gre za različne raziskave, naprimer partnerstvo, eh, pametna mesta, vse to je v obzorju 2020. In tam se ne govori o centrih odličnosti, temveč o dobrih primirjih eh, iz Evropske unije. Torej ne gre za velike um, centre odličnosti. Um, torej, tu moramo biti jasni moramo ostajati seveda pri teh kriterijih odličnosti pri, v raziskovalnem pristopu. Če bomo zato uporabili geografsko razporeditev, se bo s tem končala raziskava. Torej, moja država sicer nič, skoraj nič ne dobi iz obzorja 2020, ampak obene moramo reči, da je v obzorju 2020 so tudi drugi elementi, ki so koristni, in da mora biti neka komplementarnost s kohezijsko politiko. Ni, to, ni samo, to niso samo eh, neke želje. Iz evropskih strukturnih skladov se financirajo raziskave, tudi oprema univerz in tako naprej. To ni nekaj, kar, kar naj bi bilo nekaj novega. To se dogaja in vprašanje je, kako to organizirati jutri torej kaj eh, se bo financiralo iz strukturnih skladov in kaj iz obzorja 2020. In to je seveda novo, drugo vprašanje. Sedaj pa dobi besedo predstavnik, eh, predstavnica generalnega direktorata za inovacije in raziskave. Komisija pozdravlja ta dokument, eh, ki poudarja po nekaj zelo pomembnih točk. Odličnost je bila omenjena večkrat v tej razpravi. Odličnost pomeni odličnost pri izbori, izboru predlogov in odličnost pomeni dobre, znanstvene in inovativne predloge, torej odličnost v raziskavah in inovacijah. Obzorje 2020 ima tri dele, torej gre za družbene eh, spremembe in za raziskave gre od temeljnih zadev do inovacij. Odličnost pa je ključni kriterij pri tem, kajti samo tako uh, smo lahko uspešni po vsem svetu. Potem gre za sinergije, tudi tu je ključni dejavnik. Oba generalna direktorata, ki sta pristojna za to, se intenzivno ukvarjata s tem, to nam je zelo pri srcu. Izdali smo skupaj smirnice za organe upravljanja, tudi določene uh, brošure z um, dobrimi primiri in tako naprej. In potem tudi sinergije, to je bilo omenjeno. Um, mogoče um, ta projekt Ristri ni tako še. Um, ni še tako uporabljen, kot bi lahko bil. Omenjena je bila tudi državna pomoč. Uh, 4. januarja smo izdali delovni dokument v komisiji, e, tri generalni direktorati so to pripravili in sicer kako uporabiti pravila um, za um, državno pomoč za te centre odličnosti. Uh, um, želimo predvsem um, zagotoviti brezhibno um, izvajanje določb eh, za vzpostavitev tega. Na vsak način se strinjamo s tem, kar piše v tem mnenju in eh, to pozdravljamo. Hvala. Hvala. Gospod Van Miltenburg, beseda je vaša. Gospa predsednica, bom zelo kratek zelo se veselim široke podpore. Redosim tudi, da naj se v prihodnje nadaljuje z raziskovalnim programom, ki eh, temelji na odličnosti. Strukturni investicijski skladi imajo seveda tudi svojo vlogo in eh, moramo jasno povedati, kateri je glavni tematski cilj. um, to zgleda kot eh, iskanje um, svetega grala. Torej, kje so sinergije na eni strani strukture v, iz investicij, um, ehm, torej, um, denar iz strukturnih investicijskih skladov, drugo pa obzorje 2020. Jaz izhajam iz tega, da morajo ti projekti biti usmirjeni vsi v isto smer in sicer raziskave. Uh, da se spodbujajo raziskave v določeni regiji in potem naj bi rezultati prišli tudi na trg in po možnosti v državah, kjer eh, ti rezultati prinašajo neko dodano vrednost za družbo. To sinergijo ni tako lahko doseči na papirju že, vendar treba se vprašati, kako eh, se v praksi ravna s tem. Komisija govori o tem, da se že razmišlja o reviziji pravil za državno pomoč, o reviziji tega, o civilizacijo, kar zadeva odličnost in tako naprej. To me sicer navdaja z upanjem za prihodnost. V prihodnosti bo šlo za krepitev znanosti eh, in raziskav, za krepitev inovacij v povezavi z rastjo in delovnimi mesti in tu moramo predvsem se usmeriti v čas po letu 2020. Hvala za vašo pozornost. Torej, rok za vložitev predlogov sprememb je v torek 13. februarja opovdan. Pondeljek eh, opovdan. Nadaljujemo z eh, podnevnem redu koordinatorji so se srečali 24. januarja in uh, sklepi eh, so bili posredovani po elektronski pošti. Ali uh, se strinjate s temi sklepi? Da. Podrazno. Ali želi kdo kaj povedati podrazno? Ne. Um, naslednja seja bo v torek 28. februarja um, od 15. ure dalje. Sedaj pa prosim koordinatorje da ostanejo še za zelo kratko sejo. Imamo samo eno točko na dnevnem redu. Vsi ostali predstavniki, pa vse pa, ostale pa prosim, da. Uh,